Colleagues, if I can open the, the meeting um, again and. Dragi kolegi, ponovno odpiram današnje zasedanje. Opravičujem se tistim, ki ste bili tukaj že ob devetih in ste morali počakati. Ne vam poročam z zasedanja koordinatorjev, poleg tega bom dodal še nekaj najav krznjeve imenovanje pročevalcev in oblikovalcev mnen. Eh, govorili smo o dveh mnenjih. Najprej poročilo o konkurenčni politiki 2010. V skladu z rotacijo bi to morali dobiti neodvisni poslanci, ki pa tega niso želeli, zato je eh, prišla vrsta na naslednjega, to je bila Evropska ljudska stranka. Oni bodo torej odgovorni za to mnenje in imenovali so že gospoda Marineskoja za ta položaj. Potem pa druga zadeva, ki gre skupini Alde, je poročilo komisije o izvajanju strategije Evropske unije za Baltsko regijo. V tem trenutku še. Ne vemo, kaj bo naredil odbor za regionalne zadeve, zato koordinatorji priporočajo, da če bo ta odbor oblikoval poročilo, potem Alde oblikuje mnenje. Če poročila ne bo, pa seveda tudi ne bo mnenja. Ampak tako je priporočilo glede tega. Dve zadeve v zvezi s komitologijo. Najprej varnostni skanerji. Imeli smo dolgo razpravo o uporabi komitologije na področju soodločanja za področje letalske varnosti, sploh kar zadeva skenerje. Koordinatorji so na predlog predsednika uh, torej, uh, se odločili, da bodo počakali na uradni predlog komisije. Zaenkrat tega predloga še nimamo. Uh, ko ga bomo dobili, pa se bomo morali odločiti o postopkih, ki jih bomo eh, izvedli. Kar zdajva pilotske licence, koordinatorji so se odločili, da prosijo katerokoli skupino, ki bi želela ugovarjati postopku v zvezi s pilotskimi licencami, da oblikuje osnutek resolucije, ki ga bomo potem obravnavali na avgustovskem zasedanju koordinatorjev. Povabili bomo tudi predstavnike komisije, da bodo prisotni na tem sestanku. Če torej katera od skupin želi ogovarjati komitologijo v zvezi s pilotskimi licencami oziroma dovoljenji, naj oblikuje osnutek resolucije, eh, ki jo lahko potem avgusta obravnavamo na zasedanju koordinatorjev kar nekaj točk smo imeli pod razno. Moje pismo v zvezi s študijami, ki naj bi jih zahteval politični oddelek za prostanek leta 2011 in pa še v vašo informacijo pismo predsedniku komisije o delovni skupini za varstvo podatkov. To smo posredovali gospe Lichtenberger in pa tudi o razvojnem koridorju med Baltikom in Balkanom. Eh, ta, to pismo je bilo naslovljeno številnim lokalnim in regionalnim organom v zvezi z razvojem tega koridorja. Potem je bila tu še prošnja skupine zelenih, da bi razširili eh, poročilo na lastno pobudo o pravicah potnikov, to je poročilo gospoda Taylorja, vendar pa nobena od ostalih skupin ni podprla podprla predloga, da bi razširili eh, področje, ki ga pokriva to poročilo. Torej, stvari ostajajo nespremenjene, gre za pravice potnikov eh, in ne za motorni promet v širšem smislu. Poleg tega so koordinatori izvedeli, da komisija namerava e-call uh, narediti obvezen za vsa vozila po letu 2005 in uh, zahtevali smo več eh, informacij o tem in eh, če ima kdo kakšne predloge, kako bi se tega lotili, posredujte to koordinatorjem in bomo to obravnavali. Augusta potem je bila tu še prošna skupina IKR, e uh, za eh, poročilo na lastno pobudo o regionalnih letalskih storitvah in regionalnih letališčih. Koordinatorji so odobrili predlog, imamo še manevrski prostor za poročilo na lastno pobudo, zato so koordinatorji podprli poročilo na to temo in poslali bomo tudi pismo konferenci predsednika odborov, da dobimo to dovoljenje. To načeloma ne bi smelo biti problemov, eh, dokler pač je to nekaj, kar so odobrili koordinatorji. Potem v zvezi s financiranjem infrastrukturnih projektov, tukaj so koordinatorji podprli predlog EKR, da povabimo predstavnikov Evropske investicijske banke na enega od eh, naslednjih sestankov, da bi izvedeli več o možnosti financiranja infrastrukturnih projektov z eh, javno-zasebnimi partnerstvi. Uh, Eh, in pa prenova prvega železniškega svežna. Večina koordinatorjev eh, želi biti vključenih v postopek prenove. Eh, Pročevalcem v senci smo posredovali informacije in te informacije bomo potem posredovali tudi koordinatorjem. Pročevalka gospa Arkjani bo povabljena na sestanek koordinatorjev 30. augusta, kjer bo uh, Eh, poročala o tem, kaj se dogaja v zvezi s tem svežnem, glede na to, da je nekaj eh, sestankov s prečevalci v senci že bilo. Eh, kolikor vem, hitro napredujejo, stvari se premikajo in koordinatori želijo torej poročilo o napredku konec avgusta. In pa še zeleni so spraševali v zvezi z uradno zahtevo polske vlade, da bi 1,2 milijarde evrov iz kohezijskih skladih eh, pre, preosmerili železnice na cesto. Eh, Prašal sem, ali je Polska dejansko podala tako zahtevo, da preverili smo to pri komisiji in zaenkrat ni bilo nobene uradne eh, zahteve strani Polske za to preusmeritev sredstev, torej komisija ni prejela nobenega uradnega zahtevka. Toliko torej, kar zadeva sestanek koordinatorjev. Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem? Če ne, potem mislim, da lahko spremljamo to poročilo. Dobro, najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu bi morala biti Atenska konvencija oziroma glasovanje o tem, ampak eh, kot veste, je bilo to prestavljeno na oktober. Eh, naslednja točka je torej sporozum o nekaterih vidikih zračnega prevoza med EU in zelenortskimi otoki. In Dominik Rike kot podpredsednik je uh, avtor tega poročila. Ja, najlepša hvala. Gre torej za horizontalno poročilo, kar je nekaj povsem običajnega pri tovrstnih sporazumih in gre za to, da uskladimo ta dvostranski sporazum oziroma eh, dvostranske sporazume z evropsko zakonodajo. Trenutno je osem tovrstnih sporazumov. In eh, tukaj ni nobenih omejitev, kot jih običajno poznamo. Eh, gre za vseboj nekaj klauzul o prevoznikih iz Evropske unije, ki lahko imajo dostop do letalskih povezav brez diskriminacije. Obstaja tudi klauzula proti nekonkurenčnim praksam in pa klauzula o obdavčitvi kerozina, kar pomeni, da lahko je mogoče tretje države obdavčiti, ko prihajajo na zelenortske otoke. Gre torej za povsem običajno horizontalno eh, zadevo, tukaj ni potrebno ničesar spreminjati, lahko zgolj podamo svoje mnenje in soglasje in zato predlagam, da glasujemo za ta sporozum. Hvala predsednik. Hvala Dominik, gospod Alka Dravi. Ja, najlepša. Hvala. Strenjam se s poročevalcem, da gre za povsem standarden sporazum. Vsi evropski akteri dobivajo enakopraven dostop do trga in to je posebno skladu z našimi željami in zato se strinjam s poročevalcem. Hvala, gospod Bilbao. Hvala, gospod predsednik. Kot je povedal že poročevalec, gre za standardni dogovor, eh, gre za to, da se eh, poenotijo drugi sporazumi, torej osem, ki jih že obstaja. In strinjamo se s poročevalcem, podpiramo njegovo poročilo. Poleg tega želimo povdariti, da bomo eh, s tem zagotovili vsem družbam enake pravice, situacijo bomo s tem ponostavili v tem trenutku pravice niso bile za vse enake in je bila situacija včasih zapletena. Moja skupina posem podpira to poročilo. Hvala. You, hvala, gospa Foster. Ja, hvala pročevalcu gospodu eh, Rikeju. Naj samo povem, da bo skupina EKR podprla to, kar predlaga pročevalec. Hvala. Commission, Mr. Bugeli Venet komisije. Gospod Brgeli. Hvala lepa, predsede, eh, gospod predsednik, in hvala pročevalcu gospodu Rikeju za njegovo poročilo in eh, njegov eh, sklep, da naj parlament podpre ta sporazum. Gre za pomemben sporazum, kajti to pomeni, da bomo od zdaj imeli pravno gotovost eh, in da bomo nadomestili osem bilateralnih sporazumov, kar je v skladu eh, s podobnimi prizadevanji, ki tečajo že leta. Zdaj imamo 47 horizontalnih sporazumov, nekaj dela je še pred nami, ampak eh, z vašo pomočjo bomo odločno delali naprej. Poleg vidika pravne gotovosti pa gre eh, tukaj za poseben sporozum, eh, ker gre za državo, ki ni zelo razvita, eh, ampak ima vendarle veliko turizma. In turizem je zelo pomemben za razvoj te države. Letalski promet s to državo je precej obsežen in ta sporozum bo zgolj Eh, okrepil ta vidik. Torej, najlepša hvala še enkrat vam, predsednik in tudi pračevalcu. Hvala. Predvidena časovnica za to poročilo je, da bomo glasovali v odboru septembra. Na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali na prvem oktobrskem zasedanju. Torej septembra v odboru in oktobra na plenarki. Najlepša hvala. Naslednja točka je prihodnost DDV. Izmenjava mnen z Markusom Ferberjem, eh, oblikovalcem mnenja. Markusa še ni, zato bomo morali nekoliko počakati, da pride. Počakali bomo nekaj minut in eh, prekinjamo zasedanje dokler ne prispe poročevalec, ki mislim, da bo prišel čez nekaj minut. Torej, malo počakajte in ne izginite iz dvorane. Okay, colleagues, if we can restart. Marcus is, is, uh... Torej, kolegi, poročevalec je prišel. Markus, prihodnost DDV, tvoje mnenje, izvoli besedo. Najlepša hvala, predsednik, in opravičujem se najprej, ker eh, nisem bil prisoten. E, no, kot, eh, svetinjo sem obravnaval časovnico, ki sem jo prejel od sekretarjata, zato sem eh, nekoliko pozen, ampak na kratko uvod, kar zadeva zeleno knjigo o prihodnosti DDV, gre za pot do bolj enostavnega, robustnega in učinkovitega sistema DDV. Gre za zeleno knjigo ne gre za zakonodajne predloge, to je potrebno jasno povedati. Ampak ta zelena knjiga seveda odpira vrsto vprašanj, ki zadevajo prihodnost DDV. Sistemi DDV so zelo kompleksni, tudi kar zadeva naša lastna sredstva, naše financiranje. Imamo sistem, ki je zelo dojemljiv za prevare. In To so tiste točke, ki so v središču te zelene knjige. Za nas v odboru za promet je pomembno, kako se obravnava DDV v sektorju prometa ugotavljamo in eh, tukaj je seveda v spredju samo tisti evropski vidik, da v čezmejnem prometu glede na vrsto prevoza obstajajo zelo različne davčne obravnave, kar zadeva DDV. Mednarodni letalski in pomorski promet je posod izključen iz DDV in Belgiji, Nizozemskem in Španiji obstaja eh, davek v. Eh, V železniškem prometu, v Grčiji in Avstriji obstaja davek na železniški promet za potnike, na Polskem in Sloveniji DDV, eh, v cestnem prometu. Torej, eh, samo toliko kot ilustracijo, da vidite, kako raznolike so stvari. Potem sta tu še dve različni vrsti izjem. Izjem za potnike določenih eh, vrst prevoza in za potnike, kjer se uporablja določeno gorivo. Torej, v zeleni knjigi komisija prihaja do sklepa, da je sektor DDV na področju prometa zelo razdrobljen in da bi tukaj bilo potrebno oblikovati enake pogoje za vse. Tukaj si lahko predstavljamo tri modele, ali se vse polno obdavči, ali se nič ne obdavči, kar bi bilo seveda najbolj enostavno. Ja, kolegica, eh, prisluhnite mi, ni treba, da komentirate glede na to, da podlovice niste slišali. No, če pa mislite, pa stvari zadržite zase. To je včasih bolj pametno. Načeloma torej obstajajo tri možnosti, še enkrat bom začel in eh, bolj počasi bom govoril, da bodo tudi avstrijski kolegi razumeli. Torej, prvič, ali vse oprostimo DDV, drugič v celoti uvedemo DDV ali pa tretjič uporabljamo eh, splošna pravila o izjemah. To velja za vse vrste prevoza in po vsej Evropi. Eh, v svojem stališču, ki sem ga predložil v angleščini, ker eh, zaradi pomankanja časa ni bilo mogoče zagotoviti vseh prevodov in se mi je zdelo, da je tako bolj pravično. Tako da bodo kolegi in kolegice vseeno lahko zadevo prebrali. Torej, tam opozarjam na to, da delovanje notranjega trga zaradi fragmentiranosti področja DDV ni mogoče. Uh, imamo zapletene in nepravične razmere v potniškem prometu in pri obdavčitvi v potniškem prometu. Opozarjam tudi na to, da v prometnem sektorju, kar zdajva zmanjševanje emisij do leta 2050, Uh, eh, imamo posebno nalogo, posebno odgovornost in da je potrebno to upoštevati, kajti uh, fragmentiran in uh, razdrobljen sistem obdavčevanja uh, Eh, pomeni, da se ne uporabljajo vedno najbolj ekološke možnosti, ampak eh, običajno verjetno tiste, ki so najmanj obdavčene. Podpiram, da bi bilo mogoče uporabiti znižano davčno stopnjo do nične stopnje, eh, kot to poznamo v nekaterih državah članicah, ker pa zadeva davčno načelo, pa mora veljati Eh, izhodišče potovanja eh, kot eh, sistem obdavčevanja, tako da ne bomo potrebovali zelo raznolikih sistemov in da bomo zagotovili pravično razdelitev davčnih prihodkov na vse države. To je najbolj enostaven model in v drugih kontekstih je komisija že predlagala tako načelo, zato mislim, da je to pravi pristop tudi kar zadeva DDV, da bi tudi, tudi tukaj lahko uvedli tako pravilo. To je nakratko tisto, kar vam predlagam, kar zadeva časovnico, pa moramo seveda upoštevati pristojni odbor, to je odbor Ekon. 19. septembra bodo v odboru Ekon glasovali. To pomeni, da nimamo veliko časa, ampak upam, da sem predložil predlog, na podlagi katerega bomo tudi mi lahko tako ambiciozno zaključili. Najlepša hvala, predsednik. Hvala, Markus. Ja, me veseli, da si eh, delal zelo hitro in nam posredoval besedilo v angleščini. Vem, da imamo malo časa eh, zaradi hitrega dela v pristojnem odboru in lahko zagotovim poslancem in poslankam, da bodo do 22. julija na voljo vse jezikovne različice rok za vložitev predlogov, sprememb pa bo 23. august. Eh, vem, da je to zelo mm, tesno in da bo to težko, ker bo pač poletje, ampak kot je povedal pročevalec, ekon dela zelo hitro in glasovali bodo že septembra, torej nimamo druge možnosti. Ampak um, hvala, Markus, da si tako hitro oblikoval mnenje, tako da lahko imamo razpravo. Gospodelka Dravi za socialiste in demokrate. Najlepša hvala predsednik in eh, hvala pročevalcu za njegov uvod, ki je bil kratek in jedernat, ampak eh, je izpostavil ključne točke. Opozoril je na veliko raznolikost v posameznih režimih, v posameznih državah kar, in tudi kar zadeva različne vrste prevoza. Želeli bi si torej enotnega integriranega prometnega trga in razvijati moramo sistem DDV, ki bo temeljil na enakih načelih. Povsod tu je prisoten tudi eh, element možne poenostavitve. To je nekaj, kar se predlaga in tudi to je po mojem mnenju potrebno, zato da bomo natančno vedeli, kje se DDV pobira. In To bi moralo biti vedno tam, kjer se potovanje začne. Država izhodišča, država eh, začetka potovanja je logični pristop. Eh, poleg tega je to pomembno tudi iz drugih razlogov. Na ta način bi se laže izognili goljufijam, ki so eden od eh, večjih problemov, na katere se osredotoča zelena knjiga podpiram poročevalca, ko pravi, da v določenih primerjih eh, obstaja potreba po zniženi davčni stopni ali nični davčni stopni, ko gre naprimer za javne storitve, eh, lahko pa tudi socialnih in okoljskih razlogov. Torej, na kratko, moja skupina meni, da je stališče poročevalca eh, ustrezno, dobro in ne pričakujem, da bi prišlo do kakšnih razhajanj eh, med nami in poročevalcem. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim povedati, da je gospa Meissner poročevalka za to poročilo. Eh, zaradi zdravstvenih razlogov danes ni mogla priti in v njenem imenu bi rada povedala, da se nam to poročilo zdi zanimivo. Eh, tudi eh, glede na to, kar je povedal eh, poročevalec. Trenutno obstajajo razlike med DDV-jem v posameznih državah. Nekatere države imajo DDV na zračni prevoz, na prevoz po morju in tako naprej. In zanimivo bi bilo pogledati, kako je s tem in uh, si ogledati možnosti za harmonizacijo pri vseh vrstah prometa. Mm, zdi se nam pomembno in nujno tudi, da vsak plača pravično ceno za prevoz. Poročilo se ukvarja tudi z drugimi problemi, naprimer kako izračunati DDV, kako ga izračunati na tak način, da bo stvar učinkovita. Eh, in kdaj ga zaračunati, ali na začetku ali na koncu, kaj se bo zgodilo s čezmejnim eh, prometom. Eh, poročevalec omenja tudi to, potem razmišlja o tem, kako uvesti davek in harmonizacijo. Mislim, da je to zanimiv predlog in da bomo na ta način omogočili boljši razvoj konkurenčnosti notranjega trga v Evropi. Moramo pa dobro proučiti predloge poročevalca in uh, se s tem ukvarjati še v prihodnje, tudi v drugih odborih se pogovarjati. Hvala. Hvala, gospod poročevalec in hvala gospodu Ferberju za poročilo. Gre za kompleksno temo. In sama gotovo nisem strokovnjakinja za DDV ali nasploh za davke. Obstajajo široke razprave v odboru Ekon, kakšen bi bil najboljši način za uh, reševanje te zadeve. Mi uh, si ne želimo, da bi podjetja nosila uh, dodatno breme DDV-ja moramo zagotoviti, da bomo stroški birokracijo uh, zmanjšali tako za davčne urade kot za podjetja. Mm, treba se izogniti fragmentaciji, zato mislim, da uh, obstaja dober razlog za to, da razpravljamo o tej temi. Ampak kako bomo s tem nadaljevali, kako bomo stvar peljali naprej, sami mislimo in smo kar prepričani o tem, da gre za pristojnost držav članic. O tem naj ne bi odločala Evropska unija. Države članice bodo tudi izrazile svoja stališča v zvezi s to temo. Glede na to, da gre za promet, obstaja tukaj veliko pravil, veliko uredb, kako uh, to deluje, kako deluje trg. Gospod Ferber je podal določene predloge naprimer točka 5, za javni transport v javnem interesu predlaga nično stopno. Tukaj bi potrebovali uh, več podrobnosti o tem, kaj sploh je javni prevoz. Mislim, da bi to morali nekako bolj, bolje razložiti. Obstajajo še vprašanja, naprimer glede države izvora. Eh, po moje to ni tako težko narediti. Uh, zanimivo bi bilo videti, kako uh, si poročevalec to predstavlja. Torej, uh, mi si želimo več pojasnil o določenih točkah, ki so bile izpostavljene v poročilu gospoda Ferberja. Toliko bi povedala za enkrat v imenu svoje skupine v ekonu potekajo zelo široke in kar komplicirane razprave, sami pa si želimo več pojasnil strani poročevalca, hkrati pa se mu v imenu skupine tudi zahvaljujem. Hvala. Gospod Kramer. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za poročilo, ampak najprej moramo ugotoviti, da je nepravično, nesocialno in neokološko kar se v Evropski uniji dogaja z DDV. Če nekoliko zaostrimo, lahko rečemo, da oblike prevoza, ki povzročajo največ emisij, torej eh, letalski promet, eh, je oproščen DDV, vsi ostali morajo plačevati in tudi tukaj se, se pojavljajo razlike. Imamo 27 držav članic, 25 jih ima železnico, od 25 jih 20 sploh ne plačuje DDV na vozovnice. V nekaterih državah eh, je davek nizek, v Grči 13 odstotkov, v Nemčiji, kjer smo vodilni, pa 19 odstotkov. Če se eh, peljem z vlakom v Brusel, ne samo, da traja trikrat dlje, je trikrat draže, še država pokasira 19 odstotkov. Uh, letenje pa tako ali tako sploh ne zasluži eh, komentarja, ampak če tisti, ki povzročajo emisije, so še davčno ugodnejše obravnavani, je to napačna pot. In tisti, ki enkrat ali dvakrat letno eh, letijo, plačujejo 10 ali 15 krat več za tiste, ki letijo veliko, tako rekoč vsak dan. Zakaj bi moral tisti uh, mali uh, mož ali mala ženska, tudi na te mislim, Eva, zakaj bi uh, me morali naprimer podpirati, ker le, veliko letim. Zato potrebujemo harmonizacijo in to ni zadeva za države članice, ampak zadeva za evropsko regulativo. To je potrebno urediti. In pa še nekaj. Uh, če letalska družba kupi letalo, ne plača DDV. Uh, Če pa eh, železnica kupi ICE ali TŽV ali pa regionalni vlak, plača DDV. To je absurdno. Ali ne plača nišče ali pa naj plačajo vsi. In zato eh, drugi odstavek. Eh, tukaj je ta nepravičnost samo opisana, opisovali smo že dostikrat, eh, ali naj plača e, e, vsak ali pa nihče, ampak v vsakem primeru eh, mora biti pravila enaka. Eh, tudi v letalskem prometu so na nacionalni ravni stvari drugačne ko se, načeloma, ko se kupi karta, eh, se plača davek, potem pa se potem eh, družbe eh, odločijo, letalske družbe, kako bodo ta denar razdelile med seboj. Ampak to ni bistveno. Jasno moramo zahtevati, da plača ali vsakdo ali pa nihče po enaki stopni po vsej Evropski uniji in načeloma bi pravzaprav morali nižje obdavčiti bolj uh, okolju prijazne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 tema DDV-ja. Oglede tega bi rad povedal, da je DDV pogosto izgovor za dodatno obdavčevanje. Na polskem, naprimer, smo uvedli DDV tudi na pristaniške storitve. In to se je uvedlo retroaktivno na številnih področjih. E, zdi se, da obstaja veliko pobud, ki se na polskem razvija v tem trenutku in so zelo negativne. Potrebujemo notranji trg, ko gre za transport. Strinjam se s temi predlogi. Gospod Ferber govori tudi o diferencijaciji eh, davčne stopne za DDV po posameznih državah. Ali mislite, da bomo vedno imeli razlike ali bomo vedno imeli ničelno stopno za določene storitve ali bomo transport izuzeli iz eh, plačevanja DDV-ja? mislim, da moramo biti bolj specifični glede tega, kako izvajamo DDV. Ali mislite, da bomo tako dosegli večje ravnoteže med posameznimi storitvami prometa? Omenili ste tudi temo ekologije in to je gotovo pomemben argument, ampak še veliko drugih dejavnikov je tukaj v igri. Nekateri omenjajo gospodarskega, mislim, da moramo resnično omogočiti vsem eh, načinom, vsem vrstam prevoza, naprimer eh, železniškemu prometu in pa vodnemu pre, prometu, da sta enakovredna, da konkurirata in da nimata dodatnih težav. Zdaj pa gospod Rike. Zelo na kratko. Eh, tudi sam se zahvaljujem gospodu Ferberju za poročilo to poročilo obravnava zelo zanimive teme. Tri komentarje bi imel. Prvič, uh, pridružujem se kolegom, ki uh, so za harmonizacijo DDV. Mislim, da tukaj še obstaja prostor za izboljšave. Lahko bi uh, bili bolj enotni glede obdavčevanja uh, z DDV-jem v posameznih državah. Uh, gospod Liberacki omenjal različne vrste prometa in tudi gospod Ferber. Eh, tukaj je zaskrbljujoče, kako uporabljamo DDV za neko kompenzacijo med različnimi vrstami transporta. Eh, in to predstavlja določene ovire. Potem imam eh, komentar glede javnega prevoza. Ta je subvencioniran. In na ta način bi ne, prišel v neke vrste primankljaj. Zato ne smemo dodajati DDV-ja na dejavnost, ki je že v primankljaju. Potem pa še eh, tretja stvar, kako pobiramo ta davek, kako ga zaračunavamo in kako bi ga harmonizirali, da bi na ta način uskladili trg. Eh, še ena stran tega problema obstaja trenutno razpravljamo o davčnih sistemih v okviru večletnega finančnega okvira eh, in ukvarjamo se tudi z vprašanjem finančnih virov za Evropsko unijo. Predlagano je bilo, da en odstopek, odstotek ali nekaj odstotnih točk eh, lahko eh, namenimo Evropske unije na področju prometa. Eh, bi lahko nekaj odstotkov namenili za izboljšavo infrastrukture. Eh, seveda ima eh, zračni promet drugačno situacijo kot druge vrste prometa. Tukaj še nimamo harmonizacije, ampak zanimivo bi bilo, če bi, na primer, en odstotek DDV-ja uh, eh, namenili potem za infrastrukturo. To bi bilo zanimivo in tudi zelo uporabno. Um, potem pa eh, glede tega, da bi en odstotek šel v uh, skupen proračun, uh, mislim, da bi bilo bolje vlagati v infrastrukturo. O tem bi bilo vredno razmisliti. Hvala. Gospod Raponi v imenu komisije, izvolite. Merci, monsieur le président. Euh la Commission donc a... Hvala, gospod predsednik. Komisija je predstavila zeleno knjigo zato, da bi sprožila razpravo in mislim, da je ta razprava o DDV-ju in načinih prevoza zanimiva tudi za komisijo. Poročevalec je rekel in njegova analiza je pravilna, namreč da je današnja situacija zelo eh, raznolika. Še posebej glede tega, kako eh, se zaračunavajo različne stopne DDV-ja za različne vrste prevoza in obstajajo razlike seveda po državah članicah, to pa vodi v fragmentacijo trga in pa eh, neenako konkurenčnost. Zato komisija meni, da bi bilo dobro, če bi dobili nek jasen odziv, oziroma jasna stališča držav članic in pa parlamenta glede tega, eh, kakšen pristop zauzeti. Trenutno smo v situaciji, ko uh, razlike obstajajo že več let in se ne morejo nadaljevati iz gospodarskih razlogov, iz socialnih javnih razlogov in tako naprej. Taka situacija ne more več trajati, zato potrebujemo uh, strani tega odbora in parlamenta jasno mnenje, kako bi to najbolje rešili. Na osnovi teh javnih pogajanj in posvetovanj upam, da bomo leta 2013 in 2014 že lahko podali predlog za direktivo. Gospod Ferber, izvolite. Äh, hvala predsednik in hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali v razpravi vsi ste povedali, da gre za ne, nepomemben problem, s katerim imamo opravka. Vprašanje DDV je seveda zelo kompleksno, tukaj nisem omenjal vsega in kolegi Kramerju lahko naprej povem, da dejstvo, da neko podjetje ne plačuje DDV, ne pomeni avtomatsko, da ima to podjetje kakšno prednost. Za trenutek mi prisluhnite, bom povedal zakaj. Zato, ker uh, to pomeni, da tudi ne more uh, odštevati vstopnega davka. In uh, tudi, ko, ko smo govorili o obdavčitvi poštnih storitev, uh, tudi ta dosije je še odprt in takrat smo govorili samo o tem, ali je mogoče odštevati vstopni davek za naložbe in to je mogoče samo, če si uh, davčni zavezanec. Uh, no, res je, da to ne, problem, ne, ne reši problemov za potrošnike, ker se uh, pač davek obračunava, ampak za uh, podjetja. Je pač uh, to tako, kot je. In, uh, tisto, kar sam predlagam, je, da bi, vse, da bi bili vsi davčni zavezanci in obstaja razlika med nično stopnjo DDV in eh, oprostitvijo DDV. Sam predlagam, da so vsi davčni zavezanci, ampak da se lahko uporablja nična davčna stopnja. Eh, samo kar zadeva samo logiko. Predlagam, da eh, tako rešimo stvari, kar zadeva javne storitve in s kolegico Fosterjevo lahko razpravljamo o tem, ali eh, je smiselno govoriti o definiciji javnega prometa v zvezi z DDV, ampak kar zadeva eh, čezmejni promet eh, in eh, druga pravila, tam smo že eh, vzpostavili celo vrsto pravil, ki mislim, da bi jih lahko tukaj ponovno uporabili, kar zadeva samo definicijo eh, javnega prevoza, čeprav seveda stvari niso tako enostavne. Eh, pri DDV na splošno, ne samo na področju prometa, je potrebno vedeti, kje obstaja zaveza za, oziroma obveznost DDV in že v 90-ih letih je komisija pod komisarjem Montjem uh, Eh, napovedala, da hoče prejeti na načelo države porekla, torej eh, v prometu izhodišče eh, prevoza, izhodišče prevoza potnikov ali tovora je tisto, kar določa obdavčitev, kajti Težave deloma izhajajo tudi iz uh, tega, da se upošteva ne država uh, porekla, torej ne država izhodišča, ampak država destinacije. In uh, tukaj uh, imamo težave, zato, zato predlagam, da preidemo na načelo države izhodišča. To bi moralo veljati za uh, vse. Uh, in dojemljivost sistema DDV za goljofije bi se s tem bistveno zmanjšala. In pa še nekaj točk v zvezi s tem uh, omenjam, če si pogledate uh, predloge za davek na finančne transakcije, eh, kar se omenja v povezavi z naslednjo finančno perspektivo. Tam je bila ideja, da se ne vzame kot izhodišče za obdavčitev borza, ampak da e, obstaja davčna obveznost tam, kjer se transakcija izvede. Tudi to je nekakšno načelo države porekla. Torej, komisija načeloma razmišlja v tej smeri in zato mislim, da bi morali tudi mi to vključiti. Kolega Alkadrav je uh, omenil to temo, tudi kolegica Bilbao je to omenila, mislim, da je to bistvena točka. Sam predlagam, ker mislim, da je načeloma to prav, kar zadeva DDV na splošno, da eh, zagotovimo načelo države izhodišča, če se tako, tako izrazim, ker eh, to stvari poenostavi, kajti zato gre, da bodo stvari bolj enostavne, manj dojemljive. Eh, oziroma ranljive za goljufije. In pa še kolega Rikje, to, kar ste vi omenjali, to je seveda zelo široko vprašanje, kako eh, zagotoviti namensko porabo davčnih prihodkov. Eh, to kar se pobira DDV v provozu. Ne govorim o uporabninah za uh, infrastrukturo. O tem smo vedno govorili, da želimo zagotoviti, da ta denar ostane v samem sektorju. O tem smo govorili tudi v zvezi z eurovinjeto in kolega Kadraj ve, o čem eh, govorim. Ampak pri DDV kot uh, nekem splošnem uh, davku na potrošnjo, da bi tukaj eh, uvedli namensko porabo, to mi povzroča težave, če sem posem iskren. Eh, mislim, da bi se morala o tem še pogovoriti, kaj ti na koncu bomo potem dobili neke javne proračune, ki bodo, se bodo lahko samo še eh, specifično namensko porabljali. In mislim, da eh, to ni naša politična odgovornost. Eh, tudi države članice bodo verjetno to pokomentirale, ampak eh, torej toliko načeloma z moje strani. Sicer pa se vam vsem zahvaljujem, veselim se predlogov sprememb in takoj po poletnih počitnicah se bomo vrnili na to temo, tako da bomo pravočasno lahko dali svojo, svoje končne mnenje. Hvala. Hvala, gospod Ferber. Eh, še enkrat bom ponovil. Prevod vseh jezikih bo na voljo od 22. julija naprej, dobili ga boste po e-mailu. 23. august ob povdne je rok za vložitev predlogov sprememb. V odboru za transport bomo glasovali 8. septembra. In samo za informacijo, odbor Ekon eh, je tukaj vodilni odbor in bo glasoval 19. septembra. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izmenjava mnen za Evropsko konferenco civilnega letalstva oziroma EKAK. Tukaj pozdravljam gospoda Patrika Ganila, ki je podpredsednik uh, te organizacije. Govorili bomo o varnostnih vprašanjih, s katerimi se ukvarja uh, eh, EKAK in sicer. Eh, generalni direktorat v Belgiji. Ste pripravljeni? Eh, z nami je uh, izvršni direktor, ki je odgovoren za uh, varnost. Odbor se je odločil, da povabi EKAK. Uh, da nam tukaj predstavi uh, predvsem temo varnosti in pa tehnologije, še posebej oceno varnostnih skenerjev in skenerjev za tekočine. Konec aprila letošnjega leta smo se ukvarjali uh, s tem, namreč uh, s prepovedjo uh, Eh, oziroma z ukinitvijo prepovedi tekočin eh, na letih. In isto se lahko zgodi leta 2013, ko bo prepoved tekočin eh, nehala veljati. Zato smo mislili, da bi bilo koristno, da se nam pridruži tukaj EKAK, da nam razložijo, s čim se ukvarjajo. In Eh, če lahko rečem tako, eh, gre tukaj za eh, frustracije, kajti naši člani so v različnih časih, v različnih temah prejemali različne informacije. In nihče zaenkrat nam še ni povedal nečesa, kar bi res držalo oziroma o čemer bi se vsi strinjali. E, proizvajalci skenerjev so nam rekli, da so bili skenerji pripravljeni. Nekatere države, predvsem Francija, so trdile, da uh, te naprave še niso eh, pripravljene. Druge države so trdile, da so in spet nekatere druge države so bile zadovoljne, da so te naprave že prejele. Torej, resnično je prihajalo do frustracij. Uh, kaj ti nismo vedeli, kdo govori resnico. Zato um, smo zelo veseli, da bomo imeli izmenjavo mnen uh, z EKAKom. Ne vem, kdo bo začel, vse skupaj lepo pozdravljam. Uh, vsi imate pred sabo že predstavitev, ki nam jo bodo uh, podali člani konference civilnega letalstva. Izvolite. Je vais commencer. Je, je suis euh, Patrick Gandil, euh, vice-président de la CEAC et euh, DGS. Sem predstavnik EKK, francoskega sektorja v tej organizaciji. Na začetku se bi vam predsedujoči želel zahvaliti za to priložnost, da vam danes lahko predstavimo naše stališče. In eh, zato, da bi lahko skupaj delovali z Evropskim parlamentom. V imenu Katrin Rendu, naše predsednice, se vam želim opravičiti, ker danes ni navzoča tukaj, sedaj je v Singapurju in zato ni mogla priti sem v Brusel. Vendar želim bi poudariti, da je to srečanje izredno pomembno. In eh, predstavnik, ki je odgovoren za eh, belgijsko stran EKK, eh, e bo predstavil glavni del našega dela. Tukaj smo zato, da bi predstavili delo na področju varnosti, še posebej, kar zadeva tehnološki napredek. Menim, da gre samo za začetek zelo konstruktivnega dialoga. Morda je doslej bilo kar nekaj nesporazumov na tem področju, še posebej, kar zadeva eh, samo vsebino EKK in eh, tudi kar zadeva glavna področja varnosti letalskega prometa še posebej, če se osredotočimo na skenere za tekočino in za preglede potnikov. Naslednji diapozitiv. EKAG so ustanovili leta 1955. Gre za eno najbolj pomembnih regionalnih organizacij. Bila je ustanovljena eh, v okviru in pod pokroviteljstvom Sveta Evrope in OECD-ja. Financirajo jo države članice teh organizacij, ki želijo doseči usklajevanje ukrepov eh, sprejetih na področju varnosti strani 45 eh, držav članic na področju varnosti in na področju okolja in zaščite okolja. Sedaj pa varnost eh, civilnega letalstva. Na področju politike varnosti V okviru dokumenta DOC 30 so eh, pripravljene smernice, gre za mm, nekakšen pionirski začetni dokument, ko gre za mm, začetne uredbe v okviru EU. Dokument se pa imenuje DOC 30, eh, kjer so zarisane eh, glavne smetnice in priporočile na področju varnosti civilnega letalstva v okviru zakonodaje Evropske unije. In eh, to je že pomembno in veljavno za vse države članice, ker eh, tukaj obstajajo glavne smetnice za uveljavljanje varnostne politike na področju civilnega letalstva v državah članicah. Različni eh, programi in revizije varnosti so dodatno pripravljeni na tem področju, kar zadeva usposabljanje in eh, pripravo eh, priročnikov in drugih dokumentov ter procesov ocenjevanja varnosti v civilnem letalstvu in eh, podatke, ki se nanašajo na izvajanje te politike v posameznih državah članicah, se obdelujejo v okviru 44 držav članic teh organizacij. Naslednji diapozitiv. Kar zadeva organizacijo, imamo eh, mrežo generalnih direktorjev, regulatorjev in tehničnih strokovnjakov država članica, ki so odgovorni za varnost civilnega letalstva. Veliko krat eh, so tukaj prisotni tudi os, eh, tiste osebe, eh, ki so odgovorne za regulativo in eh, tukaj so tudi člani delovnih skupin, ki pomagajo pri pripravi tehničnih standardov. Naše delovne metode so zasnovane na posvetovanjih s letalskimi prevozniki in letališči, proizvojalci in drugimi deležniki zelo tesno sodelujemo z Evropsko komisijo, ki je zastopana svojimi predstavniki na vseh naših sestankih. Imamo tudi memorandum o eh, sporazumevanju z IKO in z eh, konferenco civilnega letalstva in tudi bilateralne ureditve imamo s tretjimi državami, s Singapurjem naprimer, eh, kjer je sedaj naša predsednica. Prav tako tesno sodelujemo z drugimi regijami posod po svetu. Sedaj Predajam besedo Franku Doraju, ki bo predstavil tehnično plat našega dela. Hvala, Patrik Gardi. Če naj nadaljujem z delovnim programom IKK, program IKK se pripravlja in sprejema v okviru treh letnih ciklusov. Kar zadeva varnost, sem tukaj spostavil nekaj najpomembnejših elementov delovnega programa večji del tega delovnega pro eh, programa eh, podpira uveljavljanje in uresničevanje programa v državah članicah, še posebej na področju eh, varnostnih ukrepov in v skladu z zahtevami Evropske unije in v skladu z revizijskim programom držav članic konference, Evropske konference za civilno letalstvo. Zasnovan je tudi na programu za pomoč, ki zadeva eh, tako eh, večstransko sodelovanje kot eh, bilateralno sodelovanje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 varnost eh, kibernetskega področja. V tem v zvezi ocenjujemo eh, še posebej varnost opreme na podlagi skupnega testiranja in eh, skupne metodologije določanja tehničnih specifikacij varnostni opreme in eh, kasneje se bom bolj podrobno ozrl na eh, posamezne elemente skupnega procesa ocenjevanja ali evalvacije. EKAG podpira tudi regionalne eh, delavnice, istočasno podpira tudi pobude v zvezi z izgradnjo zmogljivosti in partnerstev na področju kontrole kakovosti sodelujemo z državami članicami, kar je ključnega pomena. Sedaj pa, kar zadeva tehnične specifikacije, ustanovili smo eh, mednarodni forum eh, mednarodnih strokovnjakov, ki se imenuje tehnična delovna skupina. Evropska komisija je eh, odvisna od eh, podpore te tehnične skupine pri pripravi eh, tehnične regulative. Ukvarjamo se s tehnično specifikacijo za opremo in eh, skupnimi tehničnimi metodologijami za določanje skupnih zahtev Prav tako določamo eh, količine eh, eksplozivnih sredstev, ki jih eh, pričakujemo, kar pa nikakor ni lahka naloga, kaj ti mm, vseh 44 držav članic se morajo na tem področju uskladiti. V glavnem se osredotočamo na enem konkretnem področju in v zvezi s tem nam je uspelo doslej doseči soglasje. Prav tako se zavedamo, da je posvetovanje z vodilnimi področji industrije eh, ključnega pomena. Istočasno se zavedamo, da velja organizirati informacijske sezdanke z proizvajalci opreme o skupnih procesih proizvodnje te strokovnjake eh, vabimo na sestanke eh, deležnikov. In eh, prav tako se pogovarjamo s predstavniki Izraela in Avstralije, zato da bi lahko ugotovili skupne koristi tudi njihovih tehničnih standardov. Kar zadeva proces evalvacije varnostne opreme, ki smo jo že omenili. Ta je zasnovan na sporazumu 43 držav članic, ki sodelujejo v programu testiranja te opreme. S tem v zvezi določamo vlogo vsak vsakega posameznega eh, udeleženca in eh, tudi kar zadeva skupno eh, testiranje skenerjev za tekočine in potnike. Programi za testiranje se izvajajo letno posebni organi s testiranjem eh, bodo začeli testiranje skenerjev letos. Poročilo v zvezi s tem se posredujejo državam članicam, zato da le te imajo zadostne informacije za certifikacijo lastne opreme. Glede na to, da je naše načelo preglednost, eh, vsa, eh, vse Rezultate teh eh, analiz eh, eh, omenjamo tudi na naših spletnih stranih. Skupni procesi za evalvacije so mm, pomembni za Evropo in zato jim pomagamo pri eh, pripravi teh procesov evalvacij imamo tudi posebna orodja, ki omogočajo zbiranje vseh eh, virov za eh, te instrumente, da ne bi podvajali to, kar je bilo že doseženo. Tesna metodologija je že usklajena, poročila so že pripravljena in eh, veliko je bilo storjenega za to, da bi zagotovili uspeh. Ta proces je omogočil regulatornim organom in industriji, da bi pripravila skupno metodologijo. S tem v zvezi potrebujemo eh, tako investicije strani industrije in raziskovalcev. Ko govorimo o eh, skeniranju tekočin, ta del predstavitve se nanaša na ne samo tekočine, temveč tudi aerosole in gele. V zvezi s tej eh, potrebujemo prispevek EKK. S tem v zvezi in vsebina tega. Veste, da smo leta 2006 v Združenem kraljestvu že ugotovili določene grožnje, ko so teroristi eh, že načrtovali, da bodo v okviru kompresorjev prenesli na letala eh, te kočine za izvajanje eh, teh terorističnih napadov. Vendar pa eh, oprema eh, ni mogla odkriti teh, eh, te kočin in jih ni mogla ločiti od benignih eh, te, loči, te kočin. In zato smo se eh, zmenili, da bomo omejili prevoz strani potnikov takšnih te kočin aerosolov. In zato smo se odločili, da bo treba vse te tekočine eh, posebej skenirati in pregledovati. In eh, v zvezi s tem smo pripravili ustrezno regulativo eh, v okviru EU in vzpostavili delo delovne skupine ki je pripravila metodologijo, ki smo jo pilotno testirali leta 2009. Decembra leta 2009 je generalni direktor IKK e se zmenil, da bo v okviru evalvacijskega procesa za eh, varnostno opremo pripravil novo testiranje in to je bil drugi program, eh, ki je bil eh, dodatno izdelan in je pomenil dopolnitev za že obstoječi program. Glede na operacije imamo štiri tipe. Tip A pregleduje kontejnerje eh, tekočin, vendar ti kontejnerje morajo biti odprti. Tip B eh, pomeni, da je prvotna prvotni kontejner ostane takšen, kot je, zaprt in eh, tipci lahko. Ko eh, pregleda kontejnerje s eh, temi tekočinami znotraj same prtljage. In tip D vključuje vse tri tipe od A do C in eh, v Švici je federalna policija eh, skupaj z inštitutom iz Nemčije in eh, TNO inštitutom iz Nizozemske pripravila takšno pripravo opremo, ki omogoča posredovanje informacij naprej. In eh, pregled te informacije je na voljo na naši spletni strani. Eh, kar zadeva tip A, B in C, lete izvajamo že od leta 2010 in eh, Augusta in septembra leta 2010 in eh, januarja in februarja 2011 smo testirali več kot 25 različnih sistemov. Tretji eh, sistem se že sedaj eh, testira, eh, ki omogoča eh, testiranje eh, teh eh, tekočin eh, že znotraj prtljage. tri tipe eh, B, pet tipov A in tri tipa C se skladajo z evropskimi zahtevami. Eh, takšne eh, programe naj bi še naprej razvijali v okviru obstoječej konfiguraciji. In ne glede na to, da razvoj potrebuje določen eh, čas, mora obstoječa oprema biti zmožna eh, odkrivati eh, te že opredeljene tipe. Uresničevanje tega pregledovanja s pomočjo skenerjev mora upoštevati že uveljavljene omejitve na letališčih in tudi mednarodne vidike takšnih pregledov. Takšne Eh, na letališče morajo izvajati te kontrole na posebnih eh, točkah, kontrolnih točkah in morajo zagotoviti eh, tudi ustrezno opremo in pripraviti standarde in tudi usposabljanje tudi eh, potnike eh, velja informirati, zato da so pripravljeni na takšno kontrolo, eh, ki se izvaja na različnih letališčih in destinacijah. Brez teh informacij bi to bilo um, škodljivo za um, potnike. In sedaj naj še nekoliko bolj pojasnim eh, določena operativna vprašanja, s katerimi se morajo soočati izvajalci na letališčih. Kajti eh, te kontrolne točke morajo biti eh, centralizirane ali pa decentralizirane ena kontrolna točka na enem izhodu. Kar zadeva odločitev pri izbiri opreme mora eh, izvajalec izbirati opremo v zvezi z tipom A, C in D, eh, ki zahtevajo, da naj bi tekočine posebej pregledovali. Eh, posebej in ločeno od drugih eh, delov prtljage. Eh, poleg tega je to povezano tudi z odlaganjem sumljivih delov prtljage. Sedaj pa čakamo na novo opremo, kajti izvajalec pričakuje, da bo ta oprema lahko kontrolirala prtljago tudi, kar zadeva trdne, trdne eksplozivne sredstva in ne samo tekoč, tekočine. Ta situacija je sedaj nekoliko drugačna, kar zadeva sisteme tipa A in B, ki so v glavnem tipa, samo tipa LEDs in se uporabljajo za kontrole tekočin tip eh, C in D eh, bi moral imeti tudi možnost za odkrivanje trdnih eksplozivnih sredstev. Zato, da bi lahko odkrivali tako eh, eksplozive v trdi in tekoči obliki na vzdržen način. Proizvajalci morajo prav tako biti v stanju, da eh, vse to opravijo v skladu z rokom, ki je leto 2013. Istočasno moramo zagotoviti, da vse te grožnje učinkovito ublažimo. In eh, nacionalni eh, varnostni organi bodo morali zagotoviti eh, uveljavljanje takšne opreme in uveljavljanje vseh mednarodnih in nacionalnih zahtev. Če nacionalni varnostni organ meni, da delujoča uprema ni zadostna, lahko zahteva bolj stroge zahteve na nacionalni ravni, zato da bi lahko zaščitili lasne državljane. In kateri so kratkoročni izzivi? Želimo eh, uspešno izpolniti vse zahteve do roka leta 2013, kjer morajo nova evropska letališča izpolniti vse zahteve. as more type D LEDs become available for testing under the Torej, na voljo mora biti čim več skladne opreme in letališče, ki jih nadzorujejo nacionalni organi, morajo imeti izvedbene načrte, ki so prilagojeni delovanju letališča in eh, sami infrastrukturi. Obstajati mora znotraj obsko sodelovanje za nadzor pripravljenosti in zato, da bo režim pregledovanja učinkovit na evropski ravni. Vprašanja, ki se bodo zastavljala na mednarodni ravni, pa je potrebno reševati z usklajevanjem že pred rokom aprila 2013. Mednarodno sodelovanje na globalni ravni je potrebno zato, da bomo zagotovili, da bodo varnostni ukrepi usklajeni oziroma združljivi in da se bomo izognili različnim varnostnim ukrepom, eh, ki bi se razlikovali glede na destinacijo. Naslednja tema pa so varnostni skeneri in uporaba varnostnih skenerjev je v zgodnejši regulatorni fazi kot pregledovanje tekočin. IKAK razvija standarde in podpira prizadevanje na področju izvajanja. V naslednjih prosonicah bom predstavil ukrepe, eh, s katerimi razvijamo zahteve in upoštevamo zadnje spremembe na tehnični ravni. Hkrati pa bomo opredelil tudi naslednje ukrepe za učinkovito uporabo oziroma izvajanje. Torej, čez eh, nakratko predstavim cilj eh, pregledovanja potnikov je zagotoviti, da ta oseba nima na sebi prepovedanih eh, predmetov. Trenutne metode imajo številne omejitve. Eh, je, potreben je fizičen eh, pregled, ravno tako je potrebno prečkati detektorje kovin, varnostni skeneri, ki uporabljajo pasivne ali aktivne tehnologije, lahko zaznavajo anomalije. Eh, lahko zaznavajo snovi, ki niso oblačila in zaznavajo tudi nekovinske predmete. Leta 2008 je tehnična skupina IKK razvila osnutek eh, standardov za varnostne skenerje. Ti standardi eh, specificirajo zaznavanje posameznih kategorij nevarnih predmetov. To je podoben pristop, kot sem ga prej opredelil, kar zdaj v tekočine na podlagi seznama grožen smo prilagodili sistem eh, skeniranja in to so naši direktori sprejeli decembra 2008. Države članice, ki so, uporab, ki so preizkušale to opremo, naprimer nizozemska, pa so nam in nam še vedno posredujejo informacije o tehničnem in uh, operativnem napredku. Uh, In kot na drugih področjih je tukaj pomembna izmenjava informacij z ameriškimi oblastmi, kar zagotavlja združljivost na področju certificiranja v transatlantskem koridorju. Maja je IKAK začel izvajati svoj testni program za varnostne skenerje in eh, oblikuje evropske standarde učinkovitosti, pri čemer popolno sodeluje z Evropsko komisijo in skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije na tem področju. Kateri so kratkoročni izzivi? Eh, kaj bo potrebno uresničiti za učinkovito uporabo varnostnih skenerjev, ko bodo te. Eh, sprejeti in uh, tu gre za navodila glede operativnega delovanja, gre za spodbujanje najboljših praks za upravljalce letališč, gre za usposabljanje osebja in, kar je tudi zelo pomembno, gre za obveščanje potnikov. Pozdravljamo sprejem evropskih pravil strani regulativnega odbora prejšnji teden, kar predstavlja pomemben korak naprej. Uh, Poleg tega spodbujamo proizvajalce opreme naj eh, nadgradijo svoje raziskave eh, in se približajo samodejnemu prepoznavanju grožen, kar bi omogočilo sistemu, da bi samodejno analiziral zaznane podatke in da bi opozoril na področja, kjer so bile odkrite anomalije. Če zaključim, eh, preden preidemo na vprašanje in odgovore, eh, Eh, naj ponovno izpostavim naslednje točke, ki so temelj pristopa IKK k varnosti v letalskem prometu. Potrebno je zagotoviti učinkovito varnost v skladu s pričakovanji potnikov. Eh, prehod na nov varnostni model je potreben in ta mora združevati varnostne ukrepe, eh, hkrati pa mora spodbujati tudi napredek na. na točkah preverjanja in tukaj je potrebno ustvariti vse evropski okvir. Potrebno se je lotevati analize tvegan in zagotoviti, da bodo uresničena pričakovanja. Pri obravnavi grožen je potrebna ocena tveganja, potrebno je uporabljati nove tehnologije in izboljšati raziskave in razvoj, da bomo lahko delovali bolj pametno. Tretjič, potrebno je uporabljati in razvijati tehnologijo, ki bo zagotavljala, da eh, bodo potniki in javne vrednote v središču našega pristopa. Zaupanje in e, zasebnost e, nista e, samoumevni vrednoti, to je bistvo vsega, kar je evropsko. E, izkušnje iz drugih regij kažejo, da je potrebno ščititi te vrednote in da ne smemo pri zaščiti vrednot izgubiti javnega zaupanja in podpore. Nobenega razloga ni, da ne bi tega upoštevali tudi pri uporabi in razvoju tehnologije. IKAK podpira to vrsten pristop in bo še naprej zagovarjal pravice potnikov na tem področju. Četrtič, potrebno je izvesti ocene učinkov pred regulatornimi ali operativnimi spremembami. Ne moramo vedno znova dodajati novih ukrepov, če želimo zagotoviti vzdržnost in učinkovitost. Poleg tega, hitro sprejeta pravila ponavadi niso dobra pravila. Ocene učinkov nam nudijo priložnost, da ovrednotimo nove ideje in da zagotovimo, da so izpolnjeni varnostni cilji, da uh, se pri tem upošteva razumski pristop. In za konec potrebno je nadgraditi zmogljivosti z regionalnimi partnerstvi, ki se lotevajo uh, samih vzrokov grožen, ki nam omogočajo boljše razumevanje kulturnih razlik in ki spodbujajo izmenjavo informacij nismo na nekem izoliranem otoku, nismo imuni na delovanje drugih, ne glede na to, ali gre za grožne ali za um, regulativno delovanje. Letalstvo je globalno in kakršnekoli spremembe imajo globalne posledice. To velja tako za varnost potnikov, kot tudi za varnost tovora. Potrebno je podpirati pobude regionalnega sodelovanja, ki skrbijo za varnost potnikov. IKAK je zelo dejaven na tem področju, kot sem že omenil, in eh, se veseli prihodnjega sodelovanja na tem področju z Evropsko komisijo. Torej, naj se vam zahvalim za to priložnost, da sem danes spregovoril pred vami. Eh, lahko pa vam ponudim tudi bolj. Eh, tehnično predstavitev, če bo dnevni red to dovoljeval. E, če pa kdorkoli želi kakšna tehnična pojasnila glede metod testiranja, pa eh, predlagam, da v zvezi s tem eh, prihodnje organiziramo e, sejo zaprto za javnost. Eh, upam, da današnje srečanje predstavlja začetek dialoga, ki se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Gospod predsednik, gospe in gospodje, v imenu vseh, ki smo danes tukaj, lahko povem, da smo pripravljeni odgovarjati tudi na vaše vprašanje. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Hvala za to zanimivo predstavitev. Kar nekaj uh, govornikov imam na seznamu uh, in zato, da eh, nam ne bo zmanjkalo časa. Prosim govornike, da se držijo časa treh minut in na ta način bomo imeli tudi čas, da naši gosti odgovorijo. Torej, vsak ga ima tri minute. Najprej gospod Digrantes. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala tudi obima predstavnikoma IKK, ki sta predstavila temo. Zelo pomembno je, da sta prišla danes tukaj. Prejšnji teden je se parlament odzval na odločitev oziroma sklep komisije, kar zadeva um, poročilo na lasno pobudo o varnosti v letalskem prometu. Govorili smo o skenerjih, o tekočinah, o grožnah. Potem je tudi komisija uh, po postopku komitologije, to nam sicer ni všeč, uh, so se tudi uh, izrazili in imamo nek uh, okvir odločitev, ki ne more biti v nasprotju s tem, Eh, kako se odloča konferenca. Sam kot poročevalec sem zelo upošteval eh, študije in eh, razne analize konference. Govorili smo o tekočinah. Ne bi rad razpravljal o vodi, ki se polije in ne bo uh, več v steklenici. Aprila letos bi lahko sprejeli odločitev, da bi olajšali eh, delo um, duty free trgovinam, vendar pa so države članice to zavrle, uh, postavile so ovire in. Res je, Eh, da verjetno tudi, če bi imele države eh, na razpolago analize konference, ne bi bile pripravljene uvesti naprav v zadanem roku. Ti sistemi morajo biti učinkoviti, še bolj kot to pa nas zanima, kakšna so dejanska jamstva, torej da bomo aprila 2013 dokončno imeli sisteme, ki bodo sposobni zaznati nevarne snovi in tekočine v prtljagi. Kako bomo zagotovili, da bodo ti inštrumenti sposobni razlikovati med škodljivimi in neškodljivimi tekočinami? To so ključne teme za naše delo. Pozitivno smo sprejeli uh, informacije, da tehnologija uh, napreduje, da se sistemi izpopolnjujejo, to je v redu. Ne vem pa, če nam danes lahko poveste, da bomo brez dvoma leta 2013 imeli te sisteme pripravljene parlament je rekel, da moramo leta 2012 pregledati z političnega vidika, če je to možno. Glede skenerjev pa bi rad povedal naslednje, tudi tu smo v podobni situaciji. Konferenca je že pripravila sisteme, ki pa so zelo različni. Sam bi rad povedal, da je parlament tukaj podal svoje mnenje o tem, kateri sistemi so primerni in kateri ne. Ne zanimajo nas sistemi, ki uh, ne prinašajo dodane vrednosti. No, zanima nas, uh, kako se bodo njihove sposobnosti še izboljšale. Zadnje vprašanje eh, pa zadeva ZDA in uh, njihovo sodelovanje na tehničnem področju. kakšne sisteme tukaj uporabljajo ZDA. Eh, na tem področju prihaja do številnih nasproti z Združenimi državami. Hvala, glede na to, da gre za poročevalce, sem bil nekoliko bolj strpen. Gospod Alka Dravi. Najlepša hvala, predsednik, in najlepša hvala za predstavitve. Eh, seveda vsi želimo neko raven varnosti, ki bo združljiva s spremljivimi stroški, z zasebnostjo, s pravicami. In tu je potrebno upoštevati številne dejavnike. Moje izkušnje v preteklih letih eh, kažejo, da eh, pogosto zaostajamo za napredkom, da se odzivamo prepočasi in da do takrat, ko Eh, sprememo eno fazo, pravzaprav že zamujamo naslednjo. Vendar pa eh, tudi pri stroških hudič eh, pogosto teči v podrobnostih. Ko sem vas poslušal, se mi zdi, da manjka neka širša slika varnosti za Evropsko unijo. Ne vem, ali se bomo vedno znova zgolj uh, odzivali na zadnje eh, dogodke pri nacionalnih varnostnih organih, eh, kako potekajo ti odnosi, ali gre dialog v obe smeri, jih obveščate o novih zamislih, vas oni obveščajo o stroških in tako dalje. Zelo me veseli, da se tehnologija razvija, da se stvari hitro spreminjajo, ampak seveda se vse zelo hitro spreminja. Vemo, da stvari postajajo vse bolj komplicirane, vse bolj eh, prefinjene s časom in novi rok zdaj je 2013. to je zdaj torej tisti cilj, ki ga moramo uresničiti. Zastavil bi še eno vprašanje in sicer eh, me zanima, kakšen je odnos med uh, eh, ikakom na eni strani in uh, med uh, Evropsko unijo na drugi strani. Gre tukaj za regulativni odbor strokovnjaki z držav članic, ki sprejema odločitve uh, in eh, ali lahko te odločitve kot parlament ustavimo z vetom. E, imate 45 e, eh, članic in nedvomno je tukaj veliko ljudi, ki ima več funkcij, ki istočasno deluje v EKK-u in e, ki imajo funkcije tudi v Evropski uniji. Kakšna je torej interakcija med tema dvema ravnema? In pa še za konec vprašanje v zvezi s skladnostjo. E, komisija, ki pošilja ekipe na letališča in eh, preverja, ali se eh, dogovori spoštujejo. Eh, no, s temi smo zelo nezadovoljni, kaj ti prihaja do velikih razhajanj pri izvajanju glede na posamezne države članice. Predstavljam pa si, da če gre za, glede na to, da gre pri eh, IKAKO za 45 članic, da imate tukaj še večje težave. Gospa Foster. Eh, Hvala predsednik in hvala predstavnikom IKK, da so danes z nami. Mislim, da je bila e, njihova predstavitev zelo zanimiva in zelo informativna. Za začetek naj e, povem, da e, se vračamo na 2420. Sama sem bila pročevalka za to področje in poznamo. E, ikakovo delo, tesno sodelujemo s komisijo pri teh postopkih. Ampak, če spregovorimo o našem cilju, želimo eh, varnost na eni točki po vsej Evropi. Eh, E, to je naš glavni cilj, kaj tri trenutno imamo potnike, ki gredo preko e, varnostnega pregleda v državi A, potem morajo še enkrat čez varnostni pregled v državi B, čeprav so še vedno v Evropski uniji ali državi IKK in do takrat, ko zaključijo s svojim potovanjem, so siti vsega. E, tako se stvari odvijajo že zadnjih deset let. In naš cilj je poenotenje in to je tisto, kar želi doseči tudi komisija. Če se najprej dotaknem tekočin, E, to je pravzaprav morda bolj namenjeno komisiji, čeprav danes e, se komisija ne odziva. Vsi so želeli, da bi omejitev 100 ml odpravili do leta 2011 in to je bilo bolj ali manj nemogoče, kajti če si pogledamo opremo, ki je na voljo, če si pogledamo manjša letališča, eh, razumem kam lahko, da lahko tam namestiš opremo tipa A, B in C, kaj ti tam je dovolj časa, tam eh, ni velikih količin ljudi. Ampak eh, zelo težko bi to opremo namestili zdaj, če tip D še ni na voljo, Eh, in če bi na velikih letališčih ljudje vlekli svoje prtljage, vse steklenice, bi postopki trajali še ure dlje. In zato sama nisem bila presenečena, da vse skupaj ni gotovo leta 2011. In ne vem niti, če bo to eh, gotovo do leta 2013. Številni izmed nas smo se eh, srečevali s proizvajalci opreme. Veliko proizvajalcev je, obstaja in ko na vaši spletni strani pišete o tem, kakšna oprema je spremljiva, kakšna je na voljo, ali letališča to vedo, ali letališča vedo, katero opremo morajo nakupiti in uporabljati. To je prvo vprašanje. Eh, kar zadeva telesne skenerje, eh, nekaj eh, zelo razgretih razprav smo imeli v zadnjem času in Tudi na nas se obnašajo različna podjetja, ki nam predstavljajo svojo opremo. Jasno smo povedali v našem odboru, česa ne želimo. Kljub določenim medicinskim dokazom, ki kažejo nasprotno smer, ne želimo rentgenskih naprav, ne želimo radiacije, kajti na nekaterih državah uporaba rentgenskih žarkov sploh ni dovoljena razen v bolnišnicah. In vem, da je marsikakšno letališče čist posebno zadovoljno s tem, da ta uh, oprema še ni na voljo in uh, letališča so seveda uh, vesela, ker več kot prodajo svojih prodajalnih, uh, svojih prodajalnih več prometa jim to prinaša. Kar pa zdaj v telesne skenerje želimo učinkovit uh, sistem. Uh, ne moremo se nekako podzavestno odzivati vsakeč, ko se kaj zgodi. Morda nas bodo naslednjič poslali na magnetno resonanco, ker smo morda kaj pogotnili. E, in prav je, da to omenjamo. Hkrati pa je potrebno pojasniti tudi, kako daleč bomo šli. E, v tem odboru in e, tudi med drugimi, ki, obravnava to področje, velja mnenje, da bi bili telesni skeneri načeloma eh, dobrodošli, ampak če bi bila oprema ustrezna, ne bi potrebovali nobenih izjem, kajti kakšno in. Eh, kakšen je smisel tega, če imamo eh, telesne skenerje, pa jih po ljudi ne smejo uporabljati, ker so ali otroci, ali starejši, ali noseči, ali kaj podobnega. Če bi bila oprema ustrezna, potem bi skenerje lahko uporabljali vsi, ne glede na starost, ne glede na zdravstveno stanje. Če bi bila oprema prava, bi bilo to mogoče in to je edini način, kako lahko uh, uvedeš telesni skener kot uh, koristno dodatno orodje, kajti če je to pravzaprav vse prostovoljno ali eh, zelo omejeno, čem je sploh smisel teh razprav. Uh, In pa še eh, zadnje vprašanje, kakšen je vaš odnos z EASO? Tudi tu je ključno področje. Hvala. Hvala, gospod Trike. Najlepša hvala, predsednik. Hvala, Ikako, za predstavitev. Kratek komentar. Vidimo, kako težko je določiti objektivne standarde na področju varnosti, kajti koncept varnosti je odvisen od države, od eh, geopolitičnih razmer, tako da je zelo težko določiti standardne. Imam nekaj vprašanj za predstavnike IKK. Najprej. Eh, koliko približno eh, lažnih pozitivnih rezultatov bi bilo sprejemljivih pri skenerjih za tekočine tipa D. E, in če pride do lažnih pozitivnih rezultatov, kakšni bi bili postopki? kaj bi se torej zgodilo, če pride do nekih lažnih opozoril, kajti predstavljam si, da bi prišlo do določenega odstotka tovrstnih primerov in če, bi, če ne bomo imeli enotnih postopkov, kako se tega lotiti, bo prišlo do zastojev na letališčih. In pa kar zadeva različne skenere, ki uporabljajo elektromagnetski spektr, ali ste primerjali različne naprave, ki se uporabljajo, obstajajo biometrični skeneri, ki ste jih omenili. Eh, in pa ali je IKAK določil standarde in norme za različne standarde in eh, kdaj bodo testi vseh teh sistemov končani. Gospa Jala Sendra za tri minute. Hvala. Tudi sama bi se zahvalila za predstavitev predstavnik organizacije EKAK. Pa še nekaj vprašanj imam. Nam lahko razložite bolj konkretno, eh, kdo sodeluje pri eh, vzpostavitvi standardov, gotovo strokovnjaki, ampak eh, ali imate tudi posvetovanja z drugimi deležniki, spotniki in tako naprej. Vaš prvi moto je doseči učinkovito varnost v dogovoru oziroma po pričakovanjih potnikov. Kako to poteka? Kako preidete eh, z eh, teorije testov v hm, resnične situacije na, letali, na letališčih? Kako se upošteva eh, potnike in pa rok, rok me zanima. Eh, govorite o tipu D, da eh, tega še čakamo in da ta predstavlja največje probleme za potnike rekli ste, da boste šele od konca letošnjega leta začeli izvajati teste tega tipa. Ampak odkar bomo začeli izvajati teste, pa dokler ne bodo ti testi zaključeni, bo še nekaj časa poteklo. Govorite tudi o tem, da je treba kar najbolj zmanjšati razlike, ne samo kulturne med posameznimi državami članicami, ampak tudi znotraj posameznih držav članic govorim o uh, skenerjih, ne samo o tekočinskih oziroma o eksplozivih v tekočini. Na kakšen način boste zagotovili, da se te razlike kar najbolj zmanjšajo, kajti potniki so vse bolj eh, zmedeni, počutijo se diskriminirane in tako naprej. Eh, vidim, da ste si za cilj zastavili tudi komunikacijo s potniki, na kakšen način boste to izvajali, kakšne, kakšna so tukaj vaša priporočila. E, pomembno je informirati potnike e, in zagotoviti, da ne bo diskriminacij. Veliko je zmede eh, občutka negotovosti in diskriminacije. Gospod Flekenstein. Na, na. Das geht nicht von meiner Redezeit ab, das Frank. Ne, tega Frankensteina mi ne boste odšteli od časa za govor. Tudi z moje strani eh, hvala za predstavitev in za vašo ponudbo, da nadaljujemo to zasedanje tudi za zaprtimi vrati, čeprav ne želimo postati tehniki, ampak bomo ostali politiki. Ob koncu ste dejali štiri zadeve, ki jih lahko zgolj. Eh, podprem, namreč eh, ocena učinka pred izvajanjem zdrava. Torej, zdravorazumski pristop in izpolnitev pričakovanj potnikov. Če bi vedno sledili temu, bi eh, se kakšna razprava išla drugače. Imam pa tri konkretna vprašanja. Najprej, zanima me ne toliko, ali ti različni tipi A, B, C, D delujejo ali ne delujejo, ker tipo A in B sploh nočem imeti, ker vem, da C in D že obstajata. Ravno tako ne želim naložiti letališčem, da nesmotrno trošijo denar, če bodo čez nekaj let lahko uh, kupile naprave, ki bodo bolj koristna za potnike, ker bodo lahko uh, tekočine pustili v svoji prtljagi. Mm, zato vprašanje, če slišim, da se testiranje D uh, Eh, začne konec leta 2011, torej 17 mesecev pred končnim rokom. Ali vidite sploh kakšno realistično možnost, da bodo skeneri tipa D do eh, ključne točke gotovi? Eh, in pa drugo vprašanje v zvezi s telesnimi skeneri. Prebral sem, da se boste lotili uh, testiranja, torej nekakšne homologacije in uh, informacije, ki obstajajo že v določenih državah, naprimer na nizozemskem, boste tudi uporabili. Ali nam lahko poveste nekaj več o rezultatih iz Nemčije? Prihajam iz Hamburga. Ne morem kaj dosti povedati, ker je skener vedno uh, neaktiven, kadar je na letališču več kot 100 potnikov, ker sicer ni mogoče priti pravočasno do letala, zato sam stvari ne poznam. Zanima me, ali tukaj obstajajo različne naprave in pa uh, ali lahko poveste kaj o učinkovitosti in ali boste na koncu podali na podlagi tega tudi priporočila v zvezi s posameznimi eh, tipi oziroma napravami, gospod Klein. Uh, Hvala. No, z vidika varnosti bomo izboljšali varnost z 98,5 odstotkov na 99 odstotkov, ampak poročilo uh, gospoda Paskalte Krandesa je uh, pripravljeno, uh, ker gre za posebno uh, problematiko in sicer gre za kombiniran prevoz potnikov in tovora. In na področju tovora eh, je potrebno namenjati posebno pozornost varnosti. To niso pokazali, tega niso pokazali samo rezultati testiranj, ki so bila izvedena nekako pod krinko oziroma v tajnosti pred meseci, ampak eh, pokazalo se je, da se uporablja tudi načelo varnega pošiljatelja, ki eh, je certificiran in to je problematično. Tudi IKAK je sprejel določene pobude in dejali ste, da je potrebno nadzorovati, eh, oziroma eh, preverjati tudi tovor, ne samo z rengenskimi žarki, z biosensoriko. Eh, ampak to se mi zdi zelo pomembno, da moramo s tem izboljšati varnost eh, celotnega letalskega prometa. Hvala. Če sam bi izpostavil nekaj točk. Eh, zdi se mi zelo zanimivo, da smo imeli te predstavitve. Veliko vprašanj se je pojavilo in uh, člani so nekatera omenili. Eno pa mene še posebej zanima ne vem, ali je kak pripravljen oziroma ali si je zastavil kakšne standarde uh, detekcije za te naprave. Zanimalo bi me, uh, kaj vi menite o tem. V predstavitvi ste tudi rekli, da je na hitro sprejeta zakonodaja slaba. Sam, se ne bi, sam bi se tukaj strinjal. Ampak pogosto so za slabo zakonodajo krive države članice. One na hitro sprejemajo eh, zakonodajo in nikoli ne podvomijo v ZDA. Vedno sledijo uh, Združenim državam. Ne vem, ali je kak uh, Eh, tukaj, kaj vpliva na države članice in na njihove odločitve. Zanima me, kakšno je sodelovanje z državami člani, eh, z ZDA. Namreč eden od dogodkov, ki je vodil v zastoj aprila, eh, je bil v tem, da so ZDA spremenile svojo zakonodajo in ta odbor se je zelo zanimal za to, ali obstaja kakšno sodelovanje z ZDA, ali je kdo eh, se pogovarjal s predstavniki ZDA. E, eh, ko Amerika reče, da je treba skočiti, Evropa vpraša, kako daleč. Torej, zanima me, eh, ali obstaja kakšno sodelovanje z ZDA, da se ne bo ponovil april letošnjega leta. v tem odboru obstaja veliko nezaupanje, da bomo uh, dosegli in izpolnili rok 2013. Ne morete nas za to kriviti. Sam sem uvodoma povedal, da si samo z tehničnega vidika želimo izvedeti, ali je to možno, ali je tehnično možno ali ne. Kajti, če je, potem moramo s tem nadaljevati. Na to vprašanje potrebujemo odgovor. še čisto zadnja točka pa zadeva testiranje. Razumem potrebo po laboratorijskem testiranju, ampak ključno področje testiranja pa mora biti na samih letališčih. In eh, Veliko več mora biti testirana na letališčih, kot pa v laboratoriju in to razmerje je tudi zelo pomembno. Gospod Baldwin, je prosil, da bi eh, se oglasil eh, strani komisije, ampak zelo, zelo na kratko, da bomo potem slišali še odgovore. Zelo strog bom do komisije, kot sem bil že prej do nekaterih govorcev. Izvolite, gospod Baldwin. Hvala, gospod predsednik. Držal se bom vaše strogosti in res zelo na kratko. Eh, pozdravil bi sodelovanje z EKOM. Eh, to sodelovanje je eh, zelo eh, plodno, zelo koristno in široko. Ko gre za postavljanje standardov v Evropski uniji, standarde za testiranje in certificiranje na evropski ravni, zelo tesno sodelujemo z EKAKom. Naše delo komisije pa je, da moramo potem izkoristiti znanje strokovnjakov za izvedbo treba je povečati zmogljivosti Evropske unije, da uh, deluje v skladu s standardi. Mi uh, skušamo izvajati željo tega odbora in radi bi do septembra uh, spet uh, združili vse strani. Tudi sami mislimo, da je testiranje uh, zelo pomembno in to ne samo laboratorijsko testiranje. Uh, imeli bomo pregled leta 2012, uh, eh, kjer bomo videli, če tehnologija prihaja na svoje mesto, torej če je na voljo vse potrebno. Gospod Elkadravi je nekaj omenil, Namreč, da se vedno odzovemo, vedno se odzovemo, to je res. In sicer odzovemo se na uh, dejanja uh, uh, tistih, ki želijo škodovati in se priz prizadevamo za korist potnikov. In kak je omenil nove varnostne modele. V Singapuru sem se tudi sam pogovarjal uh, o tem in Zdaj, kako mi imamo podobno stališče o tem, eh, z veseljem bom o tem še razpravljal eh, z odborom. Upam, da nisem eh, preveč časa porabil. Tri sekunde so vam ostale, ampak zelo dobro. Zdaj pa je na vrsti EKAK, ne vem, kdo bo prvi. Želite odgovoriti na določene vprašanja, ki so bila izpostavljena. Deset minut imate na voljo. Vem, da je težko v desetih minutah odgovoriti na vsa vprašanja, ampak prosil bi vas, da se držite te omejitve. Hvala, zelo kratek bom. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih in to z različnih vidikov. Začel bom z odgovori na vprašanje gospoda De Grandes Pasquala in Eh, s tistimi vprašanji, ki ste jih vi zastavili. Ta so bila dokaj splošna. Potem pa bom besedo predal kolegu, ki bo uh, odgovoril na bolj specifična vprašanja. Najprej bi se zahvalil celotnemu odboru in pa gospodu De Grande Spasqualu za njegovo poročilo o telesnih skenerjih. To poročilo nam je zelo pomagalo. Veliko dela smo pravili na tem področju. Uh, ampak vi ste nam dali nek temelj v povezavi s to temo. Ne gre samo za tehnično vprašanje, ampak uh, tudi za politično vprašanje, kajti zadeva pravice potnikov. In tukaj ste podali zelo jasno stališče, ki nam je pomagalo delati. Glede vprašanja tekočin. Temeljno vprašanje je, ali imamo. Uh, zadovoljive sisteme že danes, ki bodo tehnološko sposobni eh, prepoznavati tekočine. Vprašanje je bilo tudi, kako bomo dosegli rok 2013. Gospod Flekenšaj, mislim, je rekel, da nam tipa A in B ne zadoščata. Eh, strinjam se, da naprave tipa A Eh, omogočajo pregled tekočin samo, če vzamemo vzorec. Ampak morate si predstavljati, da eh, imamo morda tekočin, imamo morda eh, steklenico bordoja ali viskija in če ga odpremo, ne bo več. To ne bo več uporabno. Test B je že bolj uporaben, tip C. Eh, pa uporabljamo že danes. Potniki morajo tekočine vzeti iz prtljage, da se te tekočine lahko testirajo. Odvisno je od eh, časa, eh, ki ga za to porabimo, za to testiranje. Zato so se številne evropske države odločile, da nam ta pravila ne omogočajo, vse možne varnosti. Varnost je zagotovljena s tem, da uh, so te kočine dovoljene v zelo majhnih količinah. Če imamo torej majhno količino te kočine, s tem zmanjšamo tveganje. Če pa bomo povečali število te kočin, ne bomo imeli eh, torej enake stopne varnosti na letališčih in letalih. Mm, situacija danes je bolj nevarna kot preteklosti. Potrebni so novi koraki v Franciji. E, smo praktično v vojnem stanju z Libijo na tem področju. V Libiji je bilo razstreljeno naše letalo pred leti in eh, tako vprašanje moramo učinkovito reševati. Druge države članice imajo podobne situacije. In najbolje bi bilo, če bi postopno uh, eh, zmanjšali ukrepe. Tip uh, B je že predstavljen napredek za potnike. Uh, oziroma tip D je tisti, ki omogoča, da potniki ne vzamejo več tekočin iz prtlage, naprave bodo same pregledale prtljago in celoten proces se na ta način pospeši. več testov bo mogoče izvesti ob isti, istem številu ljudi in na ta način bo um, postopek za potnike bolj enostaven. V EKQ imamo v mislih iste cilje kot komisija in ta odbor. Želimo zagotoviti, da bodo storitve duty free ustrezno delovale. pri tem pa je treba spoštovati zakonodajo. Ali bo možno izpolniti rok 2013? E, ne vem, če je prav, da prosite ikak naj odigra vlogo tam, kjer e, to ni v njegovi pristojnosti. Mi ne proizvajamo naprav, samo spodbujamo industrijo, da kar najhitreje proizvede potrebne sisteme teste tako v laboratorijih kot na letališčih bo treba izvesti zelo hitro. Mi smo odgovorni za te teste. Delamo uh, že z napravami in kot je povedal gospod Rike, delamo v določenem kontekstu, uh, v kontekstu trenutnih groženj. In odzvati se moramo znati na vsako situacijo. Veliko vprašanj je bilo postavljenih tudi v zvezi z našim odnosom in uh, sodelovanjem z ZDA. Imeli smo eh, že sestanke, vsako leto imamo dva sestanka, enega v Evropi in enega v ZDA. Na teh sestankih se srečamo z eh, partnerji iz ZDA. E, to so predstavniki Ministrstva za domovinsko varnost in predstavniki letališč. Govorimo o varnosti na letališčih, boju proti terorizmu in okoljskem vidiku. Sodelujemo torej s temi organi pri uh, razvijanju skupnih standardov, vendar pa delujemo tudi suvereno. Predsednik je prej omenil naslednje. Vlade se bodo vedno odzvale glede na stopno nevarnosti. Nekatere varnostne službe se odzove včasih prehitro. Odzivi so potem pretirani. Ampak kako bi se počutili, če se sploh ne bi odzvali na neko teroristično uh, eh, grožno? Treba je razumeti, da bodo vlade sprejemale ukrepe, ko bo obstajalo veliko negotovosti. Da se bo zgodil drugi napad, uh, verjetnost ni velika, ampak to zadeva eh, veliko število ljudi, ki se morajo podvreči raznim ukrepom. Vendar pa bi alternativa lahko bila katastrofalna. Nekaj konsistentnosti med državami članicami, ki sodelujejo pri delu EKK, mora biti eh, zagotovljene. In veliko število vlad tukaj že sodeluje. Francoska, na primer, kako deluje EKAK. EKAK ima 44 držav članic, skoraj vse evropske eh, države so tukaj vključene in še nekatere druge države. Uredbe, ki smo jih sprejeli, sprejmajo vse države članice. Nimamo pa prave regulativne moči. Mi želimo koordinirati ukrepe in širša, ko bo koordinacija, bolj bomo učinkoviti eh, pri eh, varnosti. Če bomo imeli široko geografsko osnovo, bo ta koordinacija še boljša. teh 44 držav članic skupaj oblikuje pravila, eh, delamo pa tudi na izkušnjah posameznih držav. Vendar pa naša pravila nimajo take zakonodajne moči kot naprimer institucije EU. Zdaj pa še nekaj o telesnih skenerjih. Slišali smo sporočilo, da se moramo izogniti ioniziranemu sevanju v naših eh, napravah. Eh, zato so se odločile številne države članice za preglede brez tega sevanja. V ZDA uporabljajo dva različna sistema za telesne skenerje in druge skenerje. In ti skeneri ne predstavljajo nobene nevarnosti, razen za tiste, ki imajo um, kakšno bolezen oziroma uh, kakršno koli težavo. Za nas bi bilo pomembno, uh, da se osredotočimo na eh, skenerje brez sevanja, brez ionizirajočega sevanja in to razvijali naprej. Če pregledov ne izvajamo pravilno, je to še slabše, kot če sploh ne bi imeli skenerjev. Če bomo skenerje pravilno uporabljali, eh, ne bo prišlo do nobene kršitve človekovih pravic. Zaključujem, pravi govornik. Mislim, da so telesni skenerji danes manj učinkoviti. Seveda bomo izvajali analize, bodo telesni skeneri izvajali analize in eh, naprave se izboljšujejo, naprave bodo postajale eh, vedno boljše in upam, da bomo eh, to še izboljšali. Gospa Foster ima pod vprašanje. Zelo nakratko, prosim. Imeli smo zelo široke razprave o sevanju in vi ste povedali svoje, ampak tudi mi imamo svoje mnenje. Ne strinjamo se s tem, da ne bi eh, sevanje imelo nobenega učinka, kot nekateri pravijo. Če bomo uvedli telesni skener in je tehnologija taka, da ni eh, dvoma o. o eh, zasebnosti, o zdravstvenih učinkih, potem bomo to sprejeli. V nasprotnem primeru pa eh, bo pol prebivalstva izuzetega zaradi posebnih zdravstvenih eh, stanj, situacij in tako naprej. To je naše mnenje, pa če se vi strinjate ali ne. Mi želimo en sistem za Evropsko unijo, želimo si konsistentnosti. da ne bo prihajalo do tega, da si nekje moramo sezuti čevle v drugem, eh, na drugem letališču, morda celo v isti državi članici, pa ne. Eh, gospod Gandil, vam in vašim kolegom se zahvaljujem za vašo predstavitev danes. Upam, da bomo lahko še naprej sodelovali, kot ste predlagali, da bomo imeli redna srečanja upam, da so ta srečanja koristna tudi za vas. Včasih uh, bo zaradi varnostnih vprašanj uh, treba imeti sestanek za zaprtimi vrati, upam, da to za vas ne bo problem. Za danes pa najlepša hvala, ker ste prišli in nam podali svojo predstavitev. Merci, hvala, gospod predsednik. Straight. Hvala tudi vam. Zdaj pa prehajamo takoj na izmenjavo mnen eh, z mačarskim ministrom za promet. Eh, žal mi je, da sem vas pustil nekaj minut čakati. Eh, če boste zdaj lahko podali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 to nalogo smo čakali z veliko pričakovanja. Eh, sodelovali smo pri pripravi eh, v okviru španskega in belgijskega eh, trija in sicer, ko gre za prometno politiko. V našem programu smo si prizadevali za močno in konkurenčno Evropsko unijo, za modern in trajnosten transportni sistem. Skušali smo doseči cilje našega predsedstva v okviru sodelovanja s parlamentom. V okviru programa TRIA smo delali eh, na dosežkih eh, naših predhodnikov, zastavili smo si ambiciozne cilje za prometno politiko, bili smo uspešni eh, pri doseganju skoraj vseh zastavljenih ciljev. Prepričan sem, da ne bi mogli biti uspešni brez sodelovanja z evropskimi inštitucijami, še posebej Evropskim parlamentom. Zato bi rad izrazil hvaležnost Evropskemu parlamentu za konstruktiven pristop in podporo pri pogajanjih. Naša skupna prizadevanja so Evropski uniji pomagala, da se je primerno odzvala na izzive prometne politike. Na ta način smo okrepili gospodarstvo Evropske unije, okrepili smo Evropsko unijo kot celoto in mm, pospeševali tudi blaginjo državljanov. Gospe in gospodje, nakratko bom pregledal rezultate mačarskega predsedstva ko gre za prometno politiko. Program predsedstva eh, je cilj je razdelil v dva sklopa, trajnost eh, ter varnost. Ko gre za teme povezane z varnostjo in pa za integracijo, naj se najprej usredotočim na pregled eh, vseevropskega železniškega omrežja, neformalno ministersko srečanje 7. in 8. februarja v Gödelu je mm, bilo, je bilo en, bil eden največjih dogodkov na področju prometne politike. Ukvarjali smo se z načrtovanjem omrežij, Eh, s financiranjem projektov in tako naprej. Rezultat tega srečanja eh, je zadovoljil eh, pričakovanja držav članic in vse to je bilo objavljeno v zaključkih predsedstva. To pa je dopolnilo še besedilo izjave za javnost. Kot rezultat eh, tega srečanja je komisija vodila dvostranska pogajanja z državami članicami o splošnem kot tudi o osrednjem omrežju. Ta posvetovanja dajo komisiji zdaj neko eh, vodstvo, eh, so zagotovila neko pomoč pred sprejemanjem zakonodaje o TNT. Sporočilo komisije o beli knjigi je bila še ena prioriteta, strateški dosije za naše predsedstvo. Imeli smo uh, zelo intenzivne razprave o beli knjigi v svetu in tudi na različnih uh, sestankih. Tako smo, pripravljali, uh, tako smo se pripravljali na sprejmanje odločitev, imeli smo ključne razprave o tej temi in smo podali tudi zaključke predsedstva. Države članice so pozdravile načrt komisije, čeprav ni vseboval vseh vidikov evropske transportne politike. Prednostne naloge za države članice so eh, bile spodbujanje politik eh, razvoja, raziskav, infrastrukture, za učinkovito uh, povezovanje v mreži, za uh, zagotavljanje in dokončanje enotnega evropskega prometnega omrežja oziroma prometnega prostora. Govorili smo tudi o sofinanciranju na področju razvoja in pa prometne infrastrukture. Uh, tema pogovorov so bili tudi lokalni in pa nacionalni akcijski programi. Uh, ter uh, uvajanje novega inteligentnega transporta. Skupaj z pisnimi prispevki držav članic, uh, zaključki predsedstva Evropski komisiji uh, dajejo neko celovito sliko uh, in tudi stališča držav članic, na ta način bo Evropska komisija bolje oblikovala svoje pobude. Potem je tu še uh, um, eurovinjeta. Uh, tukaj smo na podlagi tega, kar je že bilo storjeno pod belgijskim predsedstvom, dosegli v drugi obravnavi dober in uravnotežen sporazum. Predsedstvo je doseglo svoj cilj. Pogajanja, ki so se vlekla od leta 2008, so se končno zaključila in V drugi obravnavi smo dobili dogovor. Evropski parlament je sprejel pregled direktive 7. junija 2011. Ta zakonodaja je prvi korak eh, pri uporabi načela onesnaževalec plača v cestnem prometu. Eh, tukaj bi se rad zahvalil gospodu El Kadraviju, ki je bil poročevalec uh, pri tej temi. Tudi gospodu Brianu Simpsonu, eh, predsedniku, se zahvaljujem, on je bil poročevalec v senci. Zahvaljujem se tudi celotnemu Evropskemu parlamentu za konstruktivne prispevke, ki so omogočili dosego tega uravnoteženega sporazuma, ki je spremljiv za zakonodajalce, kljub eh, majhni večini v svetu. Cilj mađarske predsedstva je bil dosežen 16. junija na eh, sestanku sveta, ko so države članice sprejele splošen pristop o direktivi o enotnem evropskem železniškem omrežju. To nam zagotavlja okvir za prvi zakonodajni svežen za železnico. Imeli smo kompleksna srečanja v skladu eh, z delom, ki jo je že opravilo belgijsko predsedstvo. Države so izrazile eh, določene zadržke glede eh, ključnih vidikov na tem področju. Po zaslugi trdega dela pa smo dosegli Eh, kompromis med državami članicami, ki so imela prej nasprotujoča si stališča. Mislim, da bo ta kompromis prihodnim predsedstvom dal več manevrskega prostora. Verjamem, da bomo v prihodnosti lahko dosegli kompromis, ki bo sprejemljiv za oba, tako za parlament kot za svet. To je bila ena glavnih prioritet apetit uh, uh, za mađarsko predsedstvo, namreč da se izkoristijo tudi plovne poti po Evropski uniji. 7. aprila smo imeli srečanje na visoki ravni v Estergu, govorili pa smo o vključevanju transporta po plovnih poteh eh, v Evropski uniji v gospodarstvo. Na podlagi zaključkov tega srečanja smo sprejeli zaključke sveta 16. junija 2011. V tem eh, dokumentu države članice ponujajo jasno vodstvo komisiji, ko gre za nadaljevanje tega programa. Ko gre za trajnost in integracijo. Tukaj bi rad povdaril pomembne korake, ki jih je mađarsko predsedstvo naredilo na področju enotnega neba. Organizirali smo srečanje uh, eh, 3. in 4. marca v Budimpešti. Govorili smo o izvedbi enotnega neba. Eh, govorili smo tudi o funkcionalnih blokih, o interoperabilnosti sesarja in Next Gen, torej obeh sistemov in na uh, vseevropski ravni tudi o enotnem evropskem nebu. Sprejeli smo listino iz Budimpešte, ki omogoča, da se sprejmejo nadaljni koraki, kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni. Ena pomembnih uh, nalog, uh, ki nas je čakala, je bila dvoplasta. Morali smo oceniti, uh, Eh, pregled dveh navigacijskih programov Egnosa in Galileja. Morali smo tudi identificirati eh, ključne prioritete za prihodnost. Kot eh, rezultat pogajanj je svet za promet lahko sprejel zaključke sveta na srečanju marca. Približno dva meseca potem, ko je bilo objavljeno sporočilo komisije, v zaključkih je svet potrdil svojo zavezo temu programu. Zagotovil je tudi smernice za komisijo, namreč za pripravo osnutka zakonodaje, ki zadeva uh, operacije, torej operativnost in pa financiranje teh sistemov po letu 2013. ko gre za medinstitucionalna pogajanja o dostopu eh, do PRS Galileo. Ta pogajanja so bila zelo intenzivna. Uspešno so se zaključila pod mačarskim predsedstvom v prvi obravnavi. Ko gre za varnost, eh, bi najprej omenil pogajanja o osnutku direktive, ki omogoča čezmejno izmenjavo informacij o prekrških v cestnem prometu. Pogajanja se vlečejo od 2008 naprej. Ta direktiva zadeva življenja številnih državljanov in sprejem direktive bi lahko prinesel velik napredek pri izboljšanju varnosti na cesti. Kot rezultat intenzivnih uh, srečanj trialoga je bilo možno uspešno zaključiti medinstitucionalna pogajanja v drugi obravnavi. Eh, vse to smo dosegli pod mačarskim predsedstvom. Evropski parlament je sprejel zakonodajo na plenarnem zasedanju 6. julija. Tako svet kot parlament sta se uh, tu obnašala odgovorno. Dokazala sta, da sodelovanje v interesu evropskih državljanov lahko uh, dosežemo veliko. Posebej se zahvaljujemo uh, eh, gospodin Nesa Jala Sender za njen uh, fleksibilen pristop pri pogajanjih. Uh, ona je bila poročevalka na to temo. Drug, neke teme, eh, ki se tičejo tega področja, so povezane z pomorskim prometom. Mačarsko predsedstvo se je zaneslo, se je zanašalo tudi na eh, svojega partnerja v triju, na Belgijo, ki je veliko bolj izkušena v pomorskem prometu. Pri spreminjanju eh, Evropske pomorske agencije je šlo ravno za to. Marca smo se pogovarjali o tem in rešili vprašanja, ki so še obstajala. Svet je sprejel splošen pristop eh, do tega vprašanja 16. junija 2011. Poleg tega smo dosegli sporazum tudi o besedilu odločitve o dostopu Evropske unije do protokola 2012. In sicer gre za protokol Atenske konvencije, eh, ki zadeva eh, prevoz potnikov in eh, prtljage po morju. Rad bi omenil še en dosje, kjer smo dosegli v času mačarskega predsedstva dogovor in sicer marca. Sklep sveta je bil sprejet o memorandumu o sodelovanju med Evropsko unijo in mednarodno organizacijo za civilno letalstvo ICAO. Oba uh, akterja sta maja 2011 podpisala dogovor in sprejela tudi prvo prilogo o varnosti uh, v letalstvu. Če govorimo o varnosti v letalskem prometu, uh, bi omenil še izbruh vulkana Grimsvöten eh, 21. maja letošnjega leta. Eh, razglasili so območje, eh, kjer ni bilo dovoljeno leteti okrog Islandije. Potem sem govoril z gospodom Kalasom in Začeli smo izvajati nove postopke tudi glede na isti problem, ki se je pojavil lani. Države članice zdaj že bolje rešujejo take probleme. Rad bi omenil še nekaj stvari, o katerih smo se tudi pogajali v času našega predsedstva. Odločitev je bila sprejeta o pristopu Evropske unije k Kotifu. E, to je konvencija, ki zadeva Eh, mednarodni prevoz po železnici in pa OTIF, tudi tu je bil sklenjen dogovor. Eh, gre pa za mednarodno organizacijo, oziroma nevla, medvladno organizacijo za mednarodni prevoz po železnici. Tudi uh, odnosi v letalskem prometu so za mađarsko predsedstvo zelo pomembni. Uh, pogajanja uh, smo začeli izvajati uh, z Moldavijo in sicer o uh, celovitem sporazumu o letalskem prometu. Uh, imamo tudi dogovor iz leta 2002 med uh, Evropsko unijo in Švico. Celovit sporazum je bil podpisan tudi med EU in Brazilijo uh, ter med EU in Islandijo in Norveško. Oziroma sta ti dve državi pristopili k mm, celovitemu sporazumu, ki je bil uh, dopolnjen z nekim protokolom. Mačarsko predsedstvo je napredek doseglo tudi v mednarodnem sodelovanju v povezavi s satelitsko navigacijo. Komisija je dobila mandat, da zaključi uh, uh, uh, da zaključi torej uh, pogajanja uh, za uh, dogovor o sodelovanju. Evropski parlament smo prosili za uh, sporazum o sodelovanju glede navigacijskih sistemov med sistemi EU in pa Norveško. Zaključili smo tudi oziroma dosegli sporazume o Galileju in uh, sistemih, ki temeljijo na GPS. Na podlagi teh dosežkov, ki sem jih omenil, bi vas rad spomnil še na to, da je mađarsko predsedstvo na področju prometa eh, doseglo rezultate pri vseh ciljih, ki si jih je zadalo. Preden zaključim, pa naj omenim še uh, strategijo uh, za Podonav, je torej Podonavsko strategijo. 24. junija so bili sprejeti sklepi. Ta strategija je druga strategija Evropske unije za makroteritorijalni razvoj. Gre pa za harmonizacijo. Uh, Eh, na področju 14 eh, držav ta strategija podpira gospodarsko rast, ustvarja nova delovna mesta in prispeva tudi eh, k temu, da se zmanjšajo regionalne razlike in da na ta način postane to območje bolj prijetno za življenje ta strategija ima dva vidika, ki sta povezana s prometom. Gre za razvoj mobilnosti, predvsem eh, za infrastrukturo, za povezave med severom in jugom. Drugič pa za spodbujanje eh, eh plovnih poti eh, znotraj celine to je pomenilo tudi z okoljskega vidika. Še enkrat naj vas spomnim, da smo te uh, uh, dosežke lahko dosegli samo v tesnem sodelovanju z vami in državami in članicami. Hvala vam, ker ste mađarsko predsedstvo podpirali pri uspešnem izvajanju programa na področju prometne politike. Upam, da je naše delo dokazalo, kako odločena je mađarska predsedstvo za skupno uh, prometno politiko Evropske unije. Upam tudi, da smo z našim delom prispevali k vzpostavitvi neke evropske uh, prometne politike, ki bo služila bolj konkurenčnemu, bolj konkurenčni, bolj uh, okoljski, bolj socialni Evropski uniji, ki se bo sposobna odzivati na nove izzive. Hvala za pozornost, veselim pa se že tudi vaših pripomb. <clears throat> Najlepša hvala, minister, za vaše poročilo o vašem mačarskem predsedovanju. Imam eh, ime gospod Groš. Izvolite. Ja, fin dan, ker fuzicena. Najlepša hvala, predsednik. Tudi v imenu naše skupine se zahvaljujem ministru. Vaše predsedstvo je bilo zelo dejavno. Niste sodili med tiste, ki so se poskušali izogniti težavam, zato da bi eh, dosegli bolj eh, enostavne in hitre uspehe. Eh, sedem točk ste navedli, vse ste uresničili in mislim, da ste lahko ponosni na ta rezultat. E, ne samo, kar zdaj pa pomembne svežnje, eurovinjeta, e, prvo stališče k beli knjigi, tudi e, čezmejna izmenjava informacij, torej ne samo s temi, v zvezi s temi pomenjimi točkami ste dosegli spremembe oziroma premike v svetu, Imeli ste tudi zelo pomembno konferenco marca in naš koordinator, eh, gospod Jerzenbovski, se eh, lahko zelo veseli, kajti kot država ste res pustili svoj pečat in že 5. maja ste podpisali partnersko državo s sedmimi eh, evropskimi državami v zvezi z eh, načrti za srednjo evropski zračni prostor. To je bil dober dosežek. Eh, ki je bil prepričljiv znak tudi za tiste, ki bi morali še podpisati, kajti če predsedstvo deluje kot ozor, eh, laže prepriča druge in zato se vam zahvaljujem. No, nismo vedno zadovoljni z vsemi rezultati sveta v parlamentu, to veste in to je tudi razumljivo, kajti potrebno je iskati kompromise. Naš odbor in naš poročevalec sta pri dveh dosjejih, pri eurovinjeti in tudi pri čezmejni izmenjavi informacij, pokazala veliko prožnosti za to, da je bilo sploh mogoče doseči kakšen rezultat. In upam, da v prihodnje ne samo strani predsedstva, ampak tudi strani sveta se lahko nadajamo nekaj več evropskega razmišljanja, kajti zdi se nam, da nacionalni refleksi na tem področju tudi v prometu. Eh, prihajajo vedno bolj od spredje, kar ni koristno. Eh, rad bi slišal tri ocene z vaše strani. Najprej, eh, predtem smo govorili o telesnih skenerjih, o varnosti v letalskem prometu in letališča po eni strani že danes pravijo, da se je potrebno pripraviti na leto 2013. Mi v parlamentu pa ne želimo ponovno doživeti tega, kar smo doživeli letos. Uh, ko je prišlo do zelo kratkoročnega odziva številnih držav članic, ki so se odrekle temu, kar so same podpisale oziroma obljubile. Kako vi ocenjujete razmere in kako vi gledate na prihodnost na tem področju, tudi kar zadeva sodelovanje med institucijami, kajti eh, komisija je enostransko sprejela ta sklep, Eh, in ni upoštevala niti sveta, kar upam, da ne bo vzor za prihodnje. Poleg tega ste veliko govorili o vseevropskih omrežjih. Po mojem mnenju je prihodnost eh, tega projekta zelo odvisna od drznosti držav članic eh, ki bi morali povečati financiranje. Kako gledate na to? In pa še zadnja točka. Glede ene zadeve se ne strinjam, bo sem z vami. Eh, kar je prišlo z sveta v zvezi z železnico, po mojem mnenju ni evropski koncept za železnico, ampak eh, gre za ponovno potrjevanje nacionalnih stališč. Eh, to ne velja za vašo državo ampak, in za vaše predsedstvo, ampak mislim, da v nekaterih državah se razmišljanje o železnici konča na meji. Železnica ima priložnost, če bo postala bolj evropska, če se bodo odstranile ovire In če bo železnica tudi polnopravni partner v učinkovitem samodalnem prometu, eh, ali se vam zdi, da bi lahko kot parlament eh, dosegli boljšo pot za železnico od tega, kar je do sedaj bilo rečeno svetu? Gospa Jala Sender. Hvala, gospod predsednik. Rada bi upravičila gospoda Alkadravija, ki je koordinator. Eh, nekaj nujnega mu je prišlo vmes in se upravičuje, ker ga ni eh, zdaj tukaj. Eh, žal mu je, da ne bo mogel razpravljati o zaključkih mačarskega predsedstva. Rekel je, da. Uh, je dobro sodelovanje v triju, um, da prvi dve predsedstvi nekaj začneta, ampak je, je pomembno tudi zadnje predsedstvo, da stvari zaključi, zato vam čestita. Uh, zaključili smo nekaj zelo uh, zapletenih uh, dosijev, nekateri so bili stari, nekateri uh, polni nasprotovanja in to nam daje pogum za naprej. Videti je, da nova predsedstva, ki imajo več zagona, lahko zaključijo takšne državne teme. Eh, vi ste omenili številne rezultate, gre za zelo kompleksen dosje, kompleksen eh, dosje, katerega poročevalec je bil gospod El Kadravi. Eh, tukaj je bilo veliko nasprotovanj, ne samo v svetu, ampak tudi znotraj parlamenta. Mislim, da smo eh, po zaslugi ustrajnosti gospoda El Kadravija dosegli pragmatično rešitev, da se spoštujejo načela, naprimer načelo onesnaževalec plača, torej da je to zdaj zapisano v, politike, v prometne politike. Eh, potem imamo vidike pogojevanja, eh, ter to, da se doseže več eh, transparentnosti pri zunanjih stroških. Mislim, da je vse to velik napredek, ki je pomemben za prihodnost. Prinaša tudi dodano vrednost, odpirajo se nacionalne razprave o vlaganjih. o uh, dohodkih in to je ključnega pomena, še posebej v državah, kjer to zaenkrat ni obstajalo. Poleg eh, tega je pomembno, da se zagotovi 15 odstotni delež za vlaganja, to je eh, pomemben dosežek, eh, kaj ti pomagali bomo regijam, ki eh, so oddaljene, ki so gorate. Eh, ali kakorkoli drugače zapostavljene. Eh, eh, rada bi vam povedala tudi, da smo v tem dosiju postavili neke temelje za prihodnost. Eh, v času krize ni bilo lahko napredovati, ampak mislim, da so rezultati tukaj. Glede omrežij, upam, da. Eh, je vaša razprava in da je uh, predsedstvo nekako bolj opredelilo financiranje. Komisija je podala predlog znotraj okvira financiranja, ki pa ni bil povezan z omreži. Veliko je bilo potem reakcij v moji državi, v Italiji in tako naprej. Zato upam, da so vaši zaključki taki, da bodo lahko pomagali svetu pri prihodnih odločitvah. Čestitam za zaključke na področju uh, pomorskega prometa ter plovnih poti. Uh, ta program je zelo pomemben. Tudi gospe Tikau ni. Uh, uh, ona si zelo prizadeva za uh, eh, podonovsko strategijo, ta bo tudi lahko izboljšala uh, promet v tej regiji. Zaključila pa bom z dosijem, ki je povezan z kaznimi za čezmene prekrške. S tem je začelo belgijsko predsedstvo. Eh, to zadeva seveda tudi eh, svet za pravosodje, eh, vendar pa smo vseeno tukaj dosegli določene zaključke, določene rezultate. Zaenkrat je pravna osnova, se tiče pravosodja, ne prometa, ampak to se bo dalo v prihodnosti še po potrebi prilagajati. Imamo tudi sistem EUCARIS, ki ga je vzpostavila komisija. Gre za prilagoditev tega sistema, kajti pojavljali so se problemi z varstvom podatkov, eh, z izmenjavo in tako naprej. In tudi sodelovanje vseh držav članic. Čestitam vam, ker ste dosegli svojo ustrajnostjo na tehničnem področju in tako naprej dosegli, da se je ta svežen ustrezno zaključil eh, z ustreznimi prilagoditvami. Eh, sprejemali ste eh, tudi pomisleke evropskih poslancev, ko je šlo za varstvo podatkov, za nadzor nad temi podatki. Zagotovili ste nam, da uh, se tukaj stvari ne bodo mešale. Potem obveščanje, to je omenjal tudi gospod Rike. Eh, zdaj imamo tudi posvetovanje z društvi oziroma organizacijami eh, žrtev in tudi svet je to v končni fazi podprl. Dosegli smo dogovor, ki bo omogočil tudi uh, boljši dogovor oziroma usklajevanje med uh, korelacijskimi tabelami. Vi ste tu dosegli napredek glede na to, kaj je bilo storjeno do zdaj. Parlament je bil tukaj uh, radodaren, nismo še povsem zadovoljni s tem, kar je bilo doseženo. Uh, mislim, da bi morali na tem področju še eh, napredovati. Na koncu tega sestanka pa bi vas povabila še na praznovanje, eh, kjer bomo praznovali to, da smo končno dosegli dogovor na področju čezmejnih kazni. Hvala. Gospod Kose. Načrtoval sem daljši nagovor. E, vendar govorci pred menoj so zastavili vsa tista vprašanja, ki sem jih tudi sam želel zastaviti. Ostalo je eno vprašanje. Vendar še preden zastavim to vprašanje, bi želel čestitati mađarskemu predsedstvu. Spremljal sem napredek napredek, ki je bil dosežen in tudi delo, ki je bilo opravljeno. In vidim, da se vsi strinjamo s tem, da je na področju eh, transportne politike in promete mačarsko predsedstvo bilo uspešno. Edino vprašanje, ki je še ostalo odprto, vsaj zame, je pravice potnikov. Kakšen je napredek bil dosežen na področju pravic potnikov. Hvala, Adam. Z moje strani bi želel samo ponoviti tisto, kar so nekateri poslanci že omenili v zvezi s mačarskim predsedovanjem. Menim, da je mačarsko predsedstvo doseglo veliko na področju dveh dosijejev, vendar je bilo delo dobro opravljeno tudi na drugih področjih, kjer si zaslužijo čestitke, ko gre za začetek določenih programov, recimo, če omenimo eh, Donavo. Eh, ta odbor se je preprosto zaljubil v Donavo in nekako smo ga želi, smo želeli to reko posvojiti, zato ker gospa Tikal nam je zelo lepo predstavila Donavo. Vemo, da ima eh, ta reka in to območje še veliko neizkoriščenega potencijala. Strinjam se z mađarskim predsedstvom, še posebej na področju eh, prometa. Hvaležen sem vam osebno in tudi vašemu osebju in vašemu stalnemu predstavništvu, kaj ti tudi vsi oni eh, so veliko prispevali k uspehu vašega predsedstva. Imamo še vedno nekaj problemov, kot je bilo že omenjeno. Prvi je povezan z institucionalnimi zadevami, gre za korelacijske tabele. Ne moremo vas obtožiti, da niste ničesar naredili na tem področju, eh, kajti gre za zelo zapleteno zadevo. Drugo, eh, uporabnine pri eh, letalski varnosti eh, nekoliko smo razloščeni, ker je to še blokirano v svetu. To vprašanje bo zastavil tudi polski minister danes popovdan in še splošno, eno splošno vprašanje, eno od dokazov vašega uspeha, vašega predsedstva je, da ste dosegli te uspehe takrat, takrat, ko smo menili, da je odnos med svetom in ministri sveta in tem parlamentom na najnižji točki v primerjavi z celo vrsto let. To nikakor ni kritika. Uh, mačarskega predsedstva. Ravno nasprotno, eh, želimo vam čestitati, da ste toliko dosegli, ko odkrito govorjeno eh, to zaupanje med tem odborom in svetom ministrov je preprosto izginilo in je eh, pripeljalo do aprila do katastrofe v povezavi z varnostno situacijo na področju teko, eh, pregleda tekočin in gelov. In eh, ko boste šli v zadnje klopi sveta ministrov, vas eh, bomo uporabili kot primer, kako delati s parlamentom, zato da bi ponovno vzpostavili to zaupanje, medsebojno zaupanje. Kaj ti menimo, da so se države članice nekako umaknile za svoje meje, kar zadeva vse oblike prometa in prevoza in eh, se eh, skupna zamisel ni naprej razvijala. In imamo tudi eh, vtise iz formalnega srečanja sveta v Budimpešti, ko smo razpravljali o vseevropski mreži in ko so vsi želeli, da bi to postal prijel da bi to postala prioriteta, z vašim prizadevanjem je to ostalo na dnevnem redu. In rad bi vas eh, predlagal eh, za to, da spremete ta naslov eh, dobrega uradnika, ki promovira dobre usluge, dobre storitve, kajti to področje je še vedno problem v tem trenutku. Kar pa zadeva vaše predsedstvo, zato bi lahko rekel, da je eno najbolj uspešnih. Naj se navežem na, v zvezi s tem na belgijsko predsedstvo, ki je bilo zelo dobro. In danes popovdan bomo slišali predstavitev eh, polskega predsedstva in pričakujemo z veseljem odgovore eh, tudi polskega ministra. Sedaj pa eh, je beseda vaša. Hvala, predsedujoči. Menim, da je najbolje začeti z direktivo o eurovinjeti. Vsi se dobro zavedamo, da konec lanskega leta je belgijsko predsedstvo eh, zaključilo z delom tega dosijeja v svetu in smo ga zaradi tega lahko predstavili parlamentu. Imeli smo komaj zadostno večino v svetu in v zvezi s tem tudi določene probleme, ki sem jih januarja meseca že omenil, ko sem prišel v parlament in takrat eh, sem vam povedal, da računamo na vašo pomoč eh, in eh, prožnost. Zato je ta uspeh skupni uspeh. Mačarsko predsedstvo je bil dober posrednik. Potrebovali smo pomoč parlamenta, kajti države članice v svetu ne bi sprejele naš kompromisni predlog brez vas in tudi ne bi dosegli tega uspeha. Tudi v času zadnjih nekaj tednov je bilo nekaj ministrov, ki sem jih moral poklicati po telefonu, zato da bi se pogovoril o odprtih vprašanjih, zato da bi lahko ohranili to eh, majhno večino, da bi se potem pojavili lahko pred parlamentom in smo tako lahko zaključili s tem dosijejem. Lahko omenim, da to dejansko ni velik korak naprej, vendar veliko smo delali na načelu onesnaževalec plača in upamo, da bomo imeli v zvezi s tem na voljo dovolj finančnih sredstev, tudi kar zadeva vse evropske mreže, kar zadeva varnost na naših letališčih. Da obstaja ta rok april leta 2013, v zvezi s tem še nismo uh, Eh, dosegli soglasje, vendar je pa v zvezi s tem Evropska komisija, tudi ne samo mi, tudi Evropska komisija v težavni situaciji zaradi pristopa, ki ga zauz, so ga zauzele Združene države Amerike. Tega ne moremo spremeniti, na to ne moremo vplivati, moramo pa vse to upoštevati. Kaj ti varnost je v končni fazi naša prednostna naloga? Nikoli ne smemo same sebe prehitevati. In eh, najbolj pomembno je, da lahko zagotovimo varnost. Vendar je veliko stvari, ki so zunaj naše pristojnosti. Imeli smo sestanek sveta v Godoluju. In eh, menim, da Eh, bo prišlo do kompromise, najbrž bo prišlo tudi do eh, povečanja eh, financiranja, tudi zneske, ki bodo na voljo, bodo višji. Vendar pa istočasno se nam je posrečilo sprejeti še en predlog države članice, ki so upravičene do financiranja, bodo ta finančna sredstva tudi dobile. Sedaj pa kar zadeva izgradnjo infrastrukture. Vaše opombe so upravičene. Razlog, zakaj nam ni uspelo prebiti ledu, in, eh, je šl, je, razlog je v finančni krizi, ki še vedno ni za nami. In zato je najbolj pomembna Prednostne naloge, ekonomska stabilnost, istočasno ne bi smeli pozabiti tudi na druge cilje, ki smo jih zastavili. Sedaj pa železniški svežen. Če pogledam nazaj, eh, zadnjih deset let, kar zadeva eh, ta eh, svežen, strinjam se z gospodom Grošom, da v kratkem času ni mogoče doseči pomembnih eh, rezultatov, vendar uspelo nam je doseči določen napredek v tem času in to je že veliko. Isto se nanaša tudi na direktivo o eurovinjeti, kaj te belgijsko predsedstvo je zaključilo eh, svoj del dela, pustilo nam je nekaj eh, prostora za manevr, In sedaj je tega prostora še več. Polsko predsedstvo je prav tako ambiciozno v zvezi s tem, zato se veliko nadejam za prihodnje. Sedaj pa države članice. Le te želijo zastopati lasne interese in zato je včasih težko prioritizirati evropski interes, vendar težko je doseči spremembe kar čez noč. Lahko Lahko gremo naprej samo z majhnimi koraki in strpno. Uporaba denarja od eurovinjet, od sistema eurovinjet, menim, da nam je uspelo doseči kompromis. Države članice imajo še dovolj manevrskega prostora, kar zadeva uveljavljanje in uporabo teh sredstev vendar vemo, da je prometna infrastruktura vedno takšna, ki potrebuje veliko denarja. V zvezi s tem imamo nekaj privrčevanega denarja, ki smo ga pustili ob strani za takšne primere in potem v zvezi s tem lahko tudi parlament. Eh, vidi, da so tudi njegove cilje uresničeni. Notranje vodne poti, donovska strategija. Upam, da bo po letu 2013 vsi ti programi se nadaljevali, kajti Poleg železnic je to še ena oblika prometa, ki je prijazna do okolja in zato menim, da smo s tem dosegli naše okoljske cilje, ki smo si jih zadali. Izmenjava informacij o čezmejnih kršitvah, o čezmejnih kaznivih dejanjih. To je vprašanje, ki zadeva celo vrsto zadev. Zasebnost, eh, zaščito podatkov, varstvo podatkov. V svezi s tem eh, smo morali se dotakniti odprtih vprašanj. In eh, če si dejansko gledamo vse vidike, lahko povemo, da nam je uspelo doseči dober kompromis. Tudi korelacijska tabela je bila omenjena kot eno od prtih vprašanj. Menim, da je to nekaj za prihodnji trio. Če si pogledamo njihov program, bomo videli, da oni tudi načrtujejo delo na tem področju. Upam, da bomo v prihodnosti lahko priča uspešnemu koncu teh vprašanj. Pravice. Eh, Potniko, gospod Koša, me je vprašal o zadnjem razvoju teh dogodkov? Komisija je izdala sporočilo o plačilu za škodo in tudi za zaščito žrtev. 2. maja je svet to sprejel, tudi države članice so predhodno o tem razpravljale in na podlagi eh, teh razprav potrebujemo sklepe sveta in zakonodajo. Spoštujemo predlog, eh, ki je bil podan o tem leta 2002. Upam, da nisem ničesar pozabil. Gospod minister, dovolite, da se vam zahvalim in eh, da še enkrat čestitam vam, vašem osebju in tudi stalnemu predstavništvu za upravljeno delo Setaj. Z veseljem pričakujemo sodelovanje s polskim predsedstvom, vendar pa menim, da bomo lahko nadaljevali odnose, ki smo jih eh, ustvarjali v času vašega predsedstva, vašega predsedovanja. Z vami bomo sodelovali v vseh naših funkcijah. Hvala. our best wishes to the ambassador. Najboljše želje vašemu veleposlaniku. Tako, torej, kolegi, na kratko dovolite, da napovem konec jutranje seje. Vrnili se bomo ob treh popovdan, ko bo nastopil eh, polski minister eh, za promet in za njim polski minister za turizem. Izvolite, ali želite kaj v zvezi s tem povedati? Da. Hvala. Hvala. Rada bi samo spomnila sodelujoče, da imamo tukaj v izhodu uh, pripravljen prigrizek in pa uh, nekaj kozarcev, da bomo nas zdravili. Eh, skupaj z vsemi, ki so nam pomagali, da smo uh, zaključili s temo cestne varnosti, ki je tako pomembna. Torej, koktejl zunaj, če eh, želi kdo nazdraviti napredku na področju cestne varnosti. Ob treh, torej, eh, koordinator in sekretarjat, prosim, da pripeljete čim več članov danes eh, popovdne, ko bo tu z nami polsko predsedstvo.